Okay, dear colleagues, uh, good morning. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Luči ni, zato ker bomo imeli predstavitev z diapozitivi z misije na Lampeduzo. Dobro, začenjamo. Prva točka, sprejetje dnevnega reda. Predlagam naslednje spremembe za dnevni red in sicer sedma točka, glasovanje o osnutku resolucije v zvezi z vprašanjem za ustni odgovor glede spremljanja Evropske resolucije z dne 12. marca 2014 o elektronskem masovnem nadzoru državljanov EU. To bomo preložili. Imamo dve novi točki oziroma nekaj novih točk. Najprej točka 4.a predstavita komisije osnutka spremembe proračuna in tudi 4.b mobilizacija instrumenta prožnosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru Evropske agende za migracije. To bo ob 11.50. 8.90.11. te točke bomo preložili. Glasovanje o dostopu do posvetovanja o visu, točka 6, bo torej ob 11.45, ne ob 11.30. Če nimate ugovorov, potem bomo dnevni res prejeli v trenutni obliki. Hvala point two, um, again. Druga točka, jezikovni profil, tolmačenje v hrvaščino, latviščino in irščino. Danes žal ne bo na voljo. Druga točka, potreditev priporočil koordinatorjev, člen 205, kar zadeva imenovanje poročevalcev, gospa Gijom iz vrst socialistov je bila imenovana za poročevalko za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o skupnem seznamu EU varnih držav izvora za namene direktive 2013-32-EU e Evropskega parlamenta in sveta o skupnih postopkih za potrjevanje in umikanje mednarodne zaščite. Priporočila koordinatorjev z 15. septembra so v dokumenti, ki jih imate ali odbor podpira te predloge in ta priporočila v skladu s členom 205. Da, odlično. Tretja točka. Mednarodni sporozumi. V skladu z členom 218 vam sporočam, da je 14. septembra 2015 svet sprejel sklep zato, da se odprejo pogajanja z Kitajsko za dogovor o opustitvi vizumskih zahtev za kratkočasno bivanje za tiste, ki imajo diplomatske potne liste. In glede glasovanja vas želim opozoriti, da bomo glasovali danes ob 11.45. Prosim, da imate s seboj svoje elektronske glasovalne kartice. Dobro. Zdaj pa tretja točka. Zato smo nekoliko zatemnili dvorano. Imeli smo misijo Libe o iskanju in reševanju v zvezi s strateškim samoinicijativnim poročilom o migraciji. To je bila zelo pomembna misija v kontekstu poročila gospe Metsole in gospe Kienge obiskali smo Lampeduzo v Italiji med 17. in 18. septembrom. Misija je bila zelo pomembna, sodelovali so gospa Kenge, gospa Sargentini in gospa Kora. Zdaj pa dobi besedo gospa Ana Marija Koraca Bild, ki je bila vodja delegacije, potem pa bodo verjetno dobili besedo tudi člani delegacije. Gospa Koraca Bild, izvolite much, Mr. Chairman. It was a real honor. Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje mi je bilo, da smo lahko obiskali Italijo. Najprej se želim zahvaliti delegaciji in tudi svoji skupini. Če mi dovolite, vam želim na začetku pokazati nekaj fotografij, zato da boste videli, kaj smo počeli. Srečali smo se z UNHCR in organizacijo Save the Children. Čakali smo na to, da pristanejo migranti. Ali lahko začnemo s predstavitvijo? Is everything okay? I should just mention to a uh, colleague as well. Colleagues and colleagues. Poročilo ste dobili včeraj po elektronski pošti, torej poročilo imate v svojih elektronskih predalih. Izvolite. Ana Maria, do you want to co- Ana Maria, želite komentirati? Želite, da komentiram? No, moja predstavitev je zelo kratka. Samo povete kolegicam in kolegom, kaj je na teh fotografijah. To je postaja za pomoč migrantom na morju, sodelujemo z zdravniki brez meja in obiskali smo torej tudi to postajo. Okay. Okay. To so migracijski tokovi. Tukaj lahko vidite da je tok iz Libije do Lampeduze stabilen, iz Egipta in Turčije proti drugim delom Južne Italije pa se krepi. To pa zato, ker je delovanje v sredozemlju učinkovito in odvrača tihotapce, zato se pač tihotapci prilagajajo plujejo po tistih delih sredozemlja, ki jih Evropska unija in italijanska mornarica ne nadzorujeta. To je eno glavnih pristanič, Zuvarah. Tihotapci uporabljajo to pristanišče, da se migranti ukrcajo. Tukaj imate predstavitev glavnih nalog, Mare Securum. Zdaj so zadeve prioritizirali in sicer prednost ima sedaj iskanje in reševanje ter sodelovanje z drugimi akterji. To so glavna pristanišča v Libiji, odkudar tihotapci ljudi tihotapijo proti Lampeduzi. Kakor vidite, Made, Mare Sicuro pokriva 80 tisoč nautičnih mil in to je popolnoma italijanska operacija od eh, Sicilije do Lampeduze je operacija Triton in Unafor. Unafor je prišel v drugo fazo včeraj in po podatkih italijanske mornarice več sredstev in več ljudi pomeni, da lahko pokrijejo več prostora in lahko so bolj učinkoviti. Ta združena operacija ima več sredstva, torej lahko so bolj učinkoviti. To so štiri ladje nevladnih organizacij, ki delujejo v sredozemlju. Morgan Armons, Sea-Watch je nemška. Obiskali pa smo tisto četrto postopki reševanja. Bili smo navdušeni nad tem, kako se ti postopki izvajo, kajti postopek je varen, človeški in tudi v skladu s pravili. These are pictures on board the... To so fotografije skrova ladi. italijanska mornarica nam je posredovala te fotografije. Drugi pomemben del operacije, ki ga spremljamo, je boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi. Gospod predsednik, ugotovili smo, da združena operacija UNAFOR in italijanske mornarice lahko ve, kje so in odkot prihajajo. Ima informacije o tem, odkot izpljujejo in tudi katere poti uporabljajo. Italijanska mornarica v okviru operacije Mare Sicuro sistematično uničuje ladje, zato da jih tihotapci ne bi več mogli znova uporabiti in da ne bi prišlo do nesreč na morju. Ampak eh, nekaj sem želela povedati. Z pravnega vidika obstaja težava. Tihotapci imajo pravico do tega, da so prijeti in veliko jih je prijetih, vendar pogosto ni dovolj dokaznega materijala in pravosodni organi menijo, da ni dovolj dokaznega materijala, da bi vse sodni postopek nadaljeval. To je zelo neprijetno. Morda bi bilo treba na to opozoriti tudi Eurojust, kajti težko je dobiti toliko dokaznega gradiva, razen če dobimo mandat za vstop v libijske teritorijalne vode. Zaenkrat je meja 20 nautičnih mil. Od, ta, od tam lahko vidijo, kaj se dogaja. Vidijo ladje, ki prihajajo iz Tunizije, ki se uporabljajo za tiho tapljanje, ampak nimajo možnosti, da bi ukrepali. To je seveda zelo velik izziv za nas. Težko bomo dobili mandat od Združenih narodov, prav tako pa bo težko dobiti prošljo ali avtorizacijo mednarodno, strani mednarodno priznane vlade v Libiji. Številke so še večje kot pri operaciji Mare Nostrum. Operacija Mare Sicuro se je začela spomladi leta 2014. Okay. I think we can put... Mislim, da lahko spet uklopimo luči. Z misijo smo začeli tako, da smo se zvečer sestali z županom Lampeduze, gospodom Nikolinijem. Hvala mu v imenu naše delegacije, da nas je pozdravil v svoji sredi. Ona nadzira operacije izkrcanja in tudi sama je bila takrat prisotna, ko smo bili prisotni mi. Z Županjo smo upozorili na vroče točke. ESO in Frontex ima tam osebje, na Lampeduzi torej, in eh, srečala sem se z štirimi uslužbenci EASA. Trenutno opazujejo, pripravljajo se na vzpostavitev vročih točk. Mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropska unija italijanskim oblastem in drugim nacionalnim oblastem bolje razložila, kakšna je vloga ročih točk, kako bodo porazdeljene odgovornosti med nacionalnimi oblastmi in Evropsko unijo. To velja predvsem za sprejem, registracijo, namestitev in prenos oziroma prevoz migrantov ali prosilcev za azil. Morda bi bil lahko bilo koristno tudi, če bi nam lahko pomagali pri premeščanju. Srečali smo se z migranti, ki so bili rešeni na morju prejšnjo noč. Zjutraj smo obiskali pristanišče, tam imajo eno mesto za izkrcanje. In če vam nakratko povzamem poročilo, videli smo, da tam vlada red in da je veliko tudi discipline. Italijanske oblasti zadeve izvajajo tako, kot je treba. Tam so obalna straža, zdravniki, policisti, pa tudi koordinatorji Ministrstva za notranje zadeve. Frontex, ESO, UNHCR, ION in Save the Children so na mestu, z vsemi smo govorili, zdi se, da se res posvečajo ljudem, ki potrebujejo pomoč, torej otrokom in ženskam. Gospod predsednik, precej šokantno je bilo videti, v kakšnem stanju ti ljudje pridejo. Na eni ladji je bila 20-letnica, ki je prispela mrtva utrpela, je opekline zaradi uhajanja goriva in slane vode. Zdravniki pravijo, da je to res slaba kombinacija. Tudi drugi begunci so bili opečeni, ljudje so bili dehidrirani prav tako pa je bilo zelo veliko drugih, ki so imeli težave, zaradi katerih so jih odpeljali v bolnišnice. Po našem mnenju so jih oskrbeli v skladu z vsemi pravili. Na Lampeduzi imajo sedaj razvite postopke, rutino in metodologijo in tudi komunikacija teče dobro. Po izkrcanju in po teh tragičnih dogodkih. Med drugim je bil tam 11-mesečni dojenček, ki je bil dehidriran, takoj so ga odpeljali v intenzivno nego. No, ljudi potem z avtobusom odpeljajo v center za pridržanje, tam jih identificirajo in registrirajo to je delno opravljeno že na ladje. Vendar prstnih otisov jim ne vzamejo, prstne otise jim vzamejo, ko pridejo v center za pridržanje. Frigata Karlo Bergiamini nas je pozdravila, gospod Persuti je vodja operacije Mare Sicuro in gospod Taraboto je vodja enote tam. Vloga italijanske mornarice je res pomembna. Neposredno nadzorujejo sredozemlje, zagotavljajo varnost in seveda sodelujejo tudi pri operacijah iskanja in reševanja. Pokazali so nam, kako to deluje. Jasno je, da so zelo kompetentni, profesionalni, pa tudi zelo človeški. Pripričana sem, da se delegacija z menoj strinja, ampak eh, zahvaliti se želim italijanski mornarici, jih pohvaliti in se jim tudi pokloniti za to, da rešujejo življenje v sredozemlju. Te operacije reševanja se dogajajo vsak dan, v časopisih tega več ni, zato ker so pač učinkoviti gre pa za zelo sofisticirano operacijo, ki zahteva napredna vojaška sredstva, ki se tam uporabljajo. Mislim, da je to pomembna ugotovitev naše misije. Če želimo reševati življenje na sredozemlju, potem mora sodelovati vojska, če želimo biti učinkoviti. Naslednja pomembna vloga italijanske mornarice v Mare Sicuro je, da zagotavljajo prostor za nevladne organizacije. Pojavlja se nov fenomen in sicer civilna družba ob podpori donatorjev prav tako deluje tam, seveda varnost zagotavlja italijanska mornarica, ampak tudi njih je treba pohvaliti. Regina Katrambone si zasluži še posebno pohvalo. Ona je soustanoviteljica in sofinancerka ene teh operacij. Imajo pa prošnjo v zvezi z pravno osnovo. Obravnava se jih kot zasebne komercialne jahte. Glede na to, da imajo tako pomembno logo v operacijah iskanja in reševanja, so nas prosili, da bi preučili pravno podlago, zato da bi jih morda obravnavali drugače, kajti dru v trenutnem okviru morajo plačevati zelo velike pristojbine, ko pridejo v evropska pristanišča. In še nekaj, gospod predsednik. Kako bi lahko bolje obravnavali vprašanje tihotapcev? Iskanje in reševanje deluje tako, kot je treba, ampak to je samo upravljanje s krizo. Če sprejmemo dejstvo, da moramo več sredstev nameniti boju proti tihotapcem, potem lahko vidimo, da zmogljivosti imamo, vsaj v tej srednje sredozemski poti, vendar legalnost eh, in pravne vidike je treba preučiti. Poročilo, ki sem vam ga predstavila, je seveda samo osnutek. Veselim se že komentarjev kolegic in kolegov. To bom tudi vključila v poročilo na koncu. Hvala lepa tudi našemu osebju, Patricia Van der Piroza, Valif in Eva Mecopolos. Pomagali so nam pri izvajanju te operacije. In povedati vam moram, da sem na tisti dan bila ponosna na to, da sem evropejka videla sem, kaj počne italijanska mornarica, kaj počnejo nevladne organizacije, civilna družba in še ena nevladna organizacija, Lampedusa Solidare, je tam, ki zagotavlja vodo in pijačo za migrante. In oni jim želijo to ponuditi z nasmeškom. Mislim, da to lahko povzame tisto zavezanost, ki jo lahko čutimo tam. Na koncu pa predlagam še minuto molka za vse žrtve, ki so umrle v sredozemlju, še posebej pa zato, ker smo videli tisto 20-letno dekle, ki je mrtvo prišlo na obale Evrope. Žal to ni izoliran primer, če se strinjam, bi tako tudi končali. Hvala. Um. Do you want me to do that now, or will I take the other colleagues first? Yeah. Take other colleagues first and then do it, or. Okay. Um, the, other, um, the other colleague who is. Prisotna je bila še ena kolegica, gospa Kenge. Podajte še vi svoje misli, prosim. Minuto malo bomo imeli na koncu. Grazie Presidente, io sarò molto breve anche perché ho visto. Hvala lepa, zelo kratka bom. Videla sem, da so številne točke iz našega obiska že vključene, nekaj pa sem vseeno želela dodati. Operacija Mare Sikuro je zelo dobro koordinirana vse operacije, torej Triton, Poseidon in Unofor so dobro koordinirane. Tudi italijanska mornarica tam deluje. Kadar se izvajajo operacije iskanja in reševanja ali kadar se borijo proti tihotapcem in trgovcem, se zgodi naslednje. Včasih obalno stražo napadejo pirati na morju. Mare Sicuro je delno operacija iskanja in reševanja. Glavni namen pa je, da bi zaščitili tiste, ki izvajajo te operacije. Ne bi smela biti to samo italijanska mornarica, mislim, da bi to moral biti večji projekt. Če želimo operacijo izvajati, moramo operacijo tudi zaščititi. Srečujemo se z piratstvom, to je velik problem. Druga, to, druga točka. Potrebujemo resolucijo Združenih narodov, zato da bomo lahko vstopili v vode Libije, če želimo biti uspešni v tej kampanji, ne samo na področju boja proti tihotacem in trgovcem ko so ti enkrat v mednarodnih vodah, je že prepozno. In še zadnja točka, ki je zelo specifična. Sama sem zdravnica in videla sem nekaj, kar mislim, da bi morali rešiti. Ljudje, ki so ranljivi, so deležni enake oskrbe kot vsi ostali. Nekateri pa pridejo tja v res slabem stanju. Nekatere ženske so žrtve nasilja, ampak niso deležne posebne nege. Mislim, da bi morali nekaj storiti, potrebujemo protokol ali sporazum, zato da bi za te ljudi lahko ustrezno poskrbeli. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje deležni ustrezne oskrbe takoj, ko pridejo v naše roke. To je velik problem in pojavlja se povsod. Vse vas lepo prosim, da obiščete operacije tam, kajti veliko smo se naučili tako z človeškega kot tudi etičnega vidika. Hvala. Preostala dva kolega nista prisotna, želi pa spregovoriti še nekdo. Ana Gomez, izvolite. Well, uh, hvala za vaše poročilo. Mislim, da nas je vse streznilo. Bili ste zelo čustveni in to je prav. Čustva moramo upeljati v to razpravo, kajti to je bistvo Evropske unije. Gre za življenje ljudi. Kolegici, ki sta bili na misiji, sprašujem, kaj menite o nečem, česar mislim, da ni. Zaradi tega imajo tihotapci posel. Gre za pomankanje varnih, legalnih poti, zato da bi ljudje uložili prošnje kot begunci ali imigranti. Naprimer, na veleposlaništvih držav izvora ni mogoče sprožiti tega postopka. V Libiji, v Tuniziji, v Egiptu, naprimer. Nimamo te možnosti in zato ljudje pač se poslužujejo tih otapcev. Nenavadno je, da Evropski svet tega prejšnji teden sploh ni omenjal. Kaj to pomeni? To pomeni, da še vedno zagotavljamo poslovne priložnosti za teh otapce. Iz tega se kuje velik dobiček in iz poročila o Libiji vemo, kako organizirana je ta operacija in kako tesno je povezana z mafijo v Evropi. Prav tako želim podpreti Ano Marijo in Cecil, pomembnost mornaric. Že dolgo pozivam za misijo SZVP, ampak s ciljem reševanja življenj. To pomeni, da se morajo vključiti mornarice. Mornarice, ki bodo služile kot obaljna straža. Ampak to mora vključovati vse, tudi reševanje življenj. Če bomo imeli to misijo SZVP, bo operacija stekla lažje. Slišali smo, da obstajajo težave s piratstvom. Države pa ne želijo vlagati v skupno varnost in obrambo. Tega zaenkrat še nimamo, biti moramo bolj učinkoviti, najprej seveda pri reševanju življenj, potem pa se moramo boriti tudi proti tih otapcem. Če naše vlade menijo, da bodo lahko izvedle neko operacijo v morju Libije, se motijo. Težko bodo dosegle želene rezultate, če se ne bodo posvečale varnosti v Libiji sami. Varnost na mejah ne bo pomenila nič, dokler ne bo reda v Libiji. Ko je bil v Libiji red, tega ni bilo. Potem smo odpravili Gaddafija in zdaj je tam kaos Libiji pa nismo pomagali demobilizirati in reintegrirati milice in nobenega pomena nima vlagati v pomorsko varnost, če ne bomo imeli ustreznega reda in hierarhije. Temu smo bili že večkrat. Temu smo bili že večkrat priča. Mislim, da moramo to razumeti in eh, napak ne smemo ponavljati. Upam, da bo tam vlada nekoč to um, zahtevala. V varnostnem svetu bomo težko prišli do želenih rezultatov. Ana Marija je na koncu rekla, da je bila ponosna na to, da je evropejka, ko je videla, kako se mobilizirajo vsi, torej civilna družba in tudi italijanske sile pri tej operaciji. Pred 15 dnevi sem bila z dvema kolegoma v Iraku, v Kurdistanu. Bili smo kilometr in pol stran od ISISA in 10 km od Mosula. Sploh nisem bila ponosna, da sem evropejka, kajti mislim, da naše vlade ne počnejo tega, kar bi morale za to, da bi se borile proti ISIS-u. Hvala. Hvala, gospa Kratzabild. Ali imate kakšne zaključne pripombe? Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se kolegom za te pomembne komentarje. Mi smo našo misijo sredotočili na reševalne operacije. Um, Jasno je, da gre tukaj za nujno operacijo, za nujne ukrepe in pogosto je situacija frustrirajoča za tiste, ki, so, ki delujejo v teh operacijah. Slišali smo strašne zgodbe strani nekaterih nevladnih organizacij, kot so zdravniki brez meja, ki eh, so se pritoževali, da Evropska unija ne počne dovolj za to, da bi preprečila, da se ljudje podajajo na te tvegane poti. Številni izmed teh, ki sem jih jaz srečala, prišlo iz, so prišli iz Severne Afrike in so bili v glavnem moški. Mm, torej, gre za, ljudje, ki, gre za ljudi, ki ne prihajajo nujno iz kakšnih konfliktnih območij. Ehm, ta misija je financirana z zelo visokim, z zelo visokimi sredstvi. Zato bi morali poskrbeti za to, da je učinkovita. No, poseben problem je tukaj problem nasilja nad ženskami. Veliko žensk, ki so žrtve teh tihotapcev lahko, postane, lahko postanejo žrtve zlorab in spolnega nasilja. V Lampeduzi imajo poseben projekt, skušajo identificirati tiste ženske, ki bi lahko postale žrtve um, prostitucije in drugih zlorab. Prav tako m, mm, z Malte večkrat poročajo o takšnih primerih žensk in otrok. Obvestili smo jih tudi o 11-mesečnem dojenčku, ki je nujno potreboval zdravstveno pomoč ni mogel takoj dobiti hrane, kajti bil je zelo dehidriran. Skratka, ti pribežniki so bili v zelo, slabim, v zelo slabem stanju, kar šokirani smo bili. Um, no, meni se pa ni zdelo, da bi z njimi slabo ravnali. Morda nismo opazili istih stvari. No, kar se tiče nadzora nad um, italijanskimi, nad italijansko mornarico, mislim, da bi morali tukaj obiskati ta center za povelja in nadzor uh, za italijansko mornarico. Mi tega sedaj nismo naredili. Uh, italijanska mornarica je tista, ki v glavnem skrbi za ta center nadzora in komunikacije za, celoten, za celotno sredozemlje. Pa še nekaj, mislim, da bi si morali ogledati tudi izzive, ki se pojavljajo v vzhodnem sredozemlju. Tam ni italijanske mornarice, prav tako tam ni prisotna. EUNAFOR ali pa Triton. Dejansko gre tukaj za tuško in pa grško obaljno stražo, ki se v tem trenutku eh, sooča z eh, tem velikim številom beguncev, ki prihajajo v njihove države. Hvala lepa, gospod Koraca Bild, predlagali ste, da bi imeli minuto molka, sam predlagam, da se poklonimo vsem tistim žrtvam, ki so izgubile življenje v sredozemlju. Thank you, colleagues. Hvala. Colleagues, we now move to, um, Kolegi, sedaj pa četrta točka na dnevnem redu. Gre za podrobnosti o tem, eh, kaj predvideva Evropska agenda za migracije. Gre za poročilo o nemudnih eh, socialnih proračunskih ukrepih. 23. septembra je kolegi komisarjev zastavil prednostne naloge za naslednjih šest mesecev, razdelili so jih v štiri oddelke. Eh, operativni ukrepi, proračunska podpora, izvajanje evropske zakonodaje in pa vzpostavitev robustnega sistema, ki bo vzdržal tudi preizkušnjo časa. Danes je komisija z nami, mm, predstavili bodo te prednostne naloge in uh, gre za zelo pomembno točko, tako da nas čaka potem tudi, potru, tudi, nas čaka potem tudi uh, poglobljena razprava. Z nami je Laurent Mušel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lep Lep pozdrav vsem skupaj. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da je povabil komisijo na predstavitev tega sporočila. Vesel sem, da odbor Libe posveča nekaj svoje pozornosti tudi našemu svežnju in temu sporočilu. Kakor veste, je bila vzpostavitev nove migracijske politike ena izmed desetih prednostnih nalog v političnih smernicah Jean-Claude Junckerja maja, eh, torej 13. maja, je komisija predstavila agendo za migracije. Eh, tokrat eh, smo pripravili sporočilo, ki govori o izvajanju agende za migracije. Zastavili smo prednostne naloge za naslednjih šest mesecev. Dejstvo je, da smo v zadnjih petih mesecih naredili veliko, ampak veliko dela nas še čaka. Eh, sporočilo razdeljeno na tri dele, najprej operativni ukrepi, potem drugič um, proračunska podpora in pa tretjič izvajanje evropskega prava. Če dovolite, bi se sredotočil na ta tri področja. Najprej operativni ukrepi. Naša prednostna naloga je, da odločitev o namestitvi beguncev eh, začnemo izvajati tudi v praksi. Odbor Libe je prejšnji teden imel dolgo razpravo o hotspots, o um, teh nujnih eh, centrih. Eh, komisija poziva države članice naj izkoristijo vse obstoječe možnosti tukaj, torej mehanizme civilne zaščite in pa mehanizme nujne pomoči, prav tako pa je treba nam, nam met, napotiti um, ekipe za hitro posredovanje na mejah, zato da bomo lahko podprli tiste države, ki to potrebujejo pri upravljanju njihovega, njihovih meja. Potem proračunska podpora. V naslednjih nekaj mesecih moramo ponuditi proračunsko podporo tistim državam članicam, ki so najbolj pomoči potrebne. Komisija predlaga, da bi Uh, da bi za 100 milijonov evrov okrepili sredstva za nujno pomoč. Prav tako je treba izvajati um, odločitev o napotitvi, potem uh, več bomo dobili tudi osebja. 120 uh, oseb več je zase za Frontex, 30 za EASO in pa 30 za Eurojust. Um, prav tako bomo s pomočjo svetovnega programa za hrano povečali zaloge hrane na ravni iz leta 2014. Eh, številni sirci, ki prihajajo v Evropo, poročajo o tem, da so se zaprli beg v Evropo odločili ravno zaradi pomankanja hrane. A, tako da pozivamo države članice k temu naj podprejo svetovni program za hrano. A, prav tako bomo za 300 milijonov evrov povečali humanitarno pomoč v letu 2016 za, a, izgrad, za izgradnjo zavetišč. Prav tako bomo okrepili skrbniški sklad za Sirijo in pa podporo Turčiji, Srbiji, Makedoniji, tako da se bodo te države lažje soočale z to nujno situacijo. In pa zadnja točka, izvajanje prava Evropske unije. Komisija namerava dati dodatni zagon izvajanju azilnega akija. Začeli bomo z postop postopki ugotavljanja kršitev. Že 40 takšnih sklepov imamo proti 19 državam članicam in ti primeri bodo v naslednjih dneh in mesecih napredovali. Zagotoviti moramo, da bodo vse države članice izvajale um, zakonodajo o azilu in priseljevanju. Uh, In uh, ponovno je treba vzpostaviti dublinski sistem v naslednjih šestih mesecih. Uh, torej, uh, predvideti moramo tudi hitrejše postopke v okviru dublinske uredbe, če bo to potrebno. Potem pripravljamo tudi nekaj novih zakonodajnih predlogov, Eh, tukaj bi želel spostaviti predvsem sporočilo o upravljanju meja, tega bomo pripravili pred istekom leta za evropske meje in pa sistem obalnih straž. Potem eh, spremenili bomo uredbo o Frontexu, okrepili bomo njegove prestojnosti zlasti na področju vračanja. Eh, revidirali bomo uredbo iz Dublina, to se bo zgodilo marca, skupaj z schemo namestitve. To je bila ena izmed zahtev odbora Libe prejšnji teden, potem svežen o zakonitem priseljevanju, revizija postopka modre karte in pa posodobitev strategije o trgovanju z ljudmi in tihotapljanju ljudi, oprostite. O vsem tem smo razpravljali razpravljali tudi v odboru Libe, torej razpravljati moramo tudi o seznamu varnih držav, eh, stalne mehanizmu prerasporeditve eh, po evropskih državah in pa eh, bolj učinkovit sistem vračanja. Torej, v naslednjih mesecih nas čaka zelo veliko dela, pozivam Evropski parlament naj se na naše predloge hitro odziva. Eh, to ste do sedaj eh, počeli in upam, da boste nadaljevali s takšnim delom. Hvala. Hvala lepa, gospod Mešel. Prav gotovo boste dobili veliko vprašanj v zvezi s tem. Eh, kot sem že omenil na začetku, je to sporočilo izredno pomembno, predstavlja naš začetni nujni odziv, če lahko to tako imenujem. Prosim vas, da v svojem odgovoru morda poveste nekaj več o hotspotih critical reactions. I'm sure colleagues will. Um, uh, to je prav gotovo ena izmed uh, zadev, ki nas najbolj zanima. Uh, komisija je to predlagala že aprila in maja, o tem smo potem govorili julija, ampak mislim, da je tukaj veliko nejasnosti. Težko državam članicam in udeleženim stranem povemo, kako bi naj delovale te vroče točke. Uh, Tukaj obstajajo številne vrzeli, ne govorim eh, o zakonodaji, ampak o dejanski praktični izvedbi. Eh, kje bi naj bile te vroče točke? Za Italijo približno vemo, ampak kako je z Grčijo in pa za drugimi žarišči. Um, mislim, da potrebujemo nekaj več informacij o teh vročih točkah. Pripričan sem, da bodo tudi poslanci imeli veliko vprašanj o tem. Cecilija Vikstrom. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za predstavitev svojega sporočila. Dejstvo je, da Evropska unija danes potrebuje ukrepe, s katerimi bo lahko zagotovila, da bodo evropske agencije opremljene tako, da se bodo lahko odzvale na vse izzive, ki jih čaka, čakajo. Ehm, gre za skupne izzive, zato se moramo e, skupaj odzvati. Pozdravljam ta pristop v sporočilu, ki ga je predstavila komisija. Nekateri ukrepi se mi pa vseeno zdijo nekoliko pomankljivi. Zavedam se, treba je zbuditi predvsem tiste države članice, ki se do sedaj še niso zganile. To je nujno, če želimo, da nas bodo resno jemali. Dolgoročno gledano pa mislim, da potrebujemo bolj strukturirano in načelno razpravo o odgovornostih Evropske unije, agenciji in o proračunskih ukrepih, ki bodo potrebni um, za to, da bomo lahko pokrili eh, stroške novih nalog agencij. Vedno povdarjamo, da morajo agencije narediti več, ampak zato potrebujo tudi ustrezna sredstva. Odkrito povedano, vse um, agencije so sedaj dramatično um, premalo financirane in nimajo dovolj osebja. Um, vsega tega ne bomo mogli urediti na evropski ravni. Previdno moramo ravnati za davkoplačevalskim denarjem. Zato bi morali znova razmisliti tudi o od odgovornostih držav članic. Razmisliti moramo o prenosu pristojnosti v nekaterih primerjih iz eh, nacionalnega na evropsko raven. Uh, sama mislim, da bo to prispevalo k naši učinkovitosti eh, in eh, k boljšim rezultatom. Hkrati pa bomo prihranili tudi nekaj davkoplačevalskega denarja. Da bi se to zgodilo, pa moramo si najprej zastaviti temeljno vprašanje, namreč ali naj eh, države ali Evropska unija prevzamejo odgovorno za nadzor nad zunanjih um, mejah in nad azilnim sistemom. Zato sem vesela, da komisija namerava do decembra letos predstaviti predlog razširjenih pristojnosti za Frontex. Menim pa, da bomo podobno potrebovali tudi za Evropski urad za azil. komisija predlaga mobilizacijo 17 milijonov evrov za Srbijo in Makedonijo. Strinjam se s tem, da je treba te države podpreti pri teh velikih izzivih, s katerimi so soočene. Ne samo zaradi pomankljivega delovanja sosednjih eh, držav, ki pa so države članice. Eh, no, vseeno pa ne vem, ali se komisija polno zaveda dejstva, da obstajajo utemeljene otožbe um, glede tega, kako so policijske sile ravnale z begunci v Srbiji in v Makedoniji um, te obtožbe je podal Human Rights Watch, Amnesty International, potem tudi druge spoštovane agencije ZN in uh, ti poročajo o sistematičnem nasilju uh, nad uh, begunci, um, o ropanju strani srpske in makedonske policije, potem pridržanje mladostnikov brez spremstva, eh, potem sistematično eh, zavračanje teh ljudi in tako naprej. Zavedam se, da se Srbija in Makedonija soočata z masivnim izzivom, eh, ampak mislim, da ne potrebujemo dodatnih sredstev za to, da nekdo pretepa ali pa ropa eh, prebežnike, ki dosežejo eh, neko državo. Mislim, da bi morali razpravljati o takšnih primerjih tudi na najvišji ravni za vladami Makedonije in Srbije, na nazadnje v luči um, konference o Zahodnem Balkanu, ki bo potekala eh, v okviru eh, eh, zasedanja sveta naslednji teden. Hvala lepa, Karlo Skoeljo. Um, Hvala lepa. Pozdravljam sporočilo komisije. Zahvaljujem se jim za upravljeno delo. Mislim, da velika večina izmed nas meni, da komisija upravlja dobro delo. Problematičen je pa svet. Svet ni sposoben sprejemati odločitev. In eh, popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala Cecilija Wikstrom. Pričakujem, da bodo evropske države, države spoštovale evropsko zakonodajo, tudi v tistih državah, ki so glasovali proti nekaterim ukrepom, ki jih je predlagala komisija. Eh, no, naj se odzovem na to, kar je povedala komisija. Najprej je komisija govorila o proračunu. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano. Parlament je sedaj predlagal dodatna sredstva za 40 tisoč beguncev. Ampak sprašujem se, ali gre tukaj za frontloading, oziroma če je to res, ali ne obstaja nevarnost, da bomo potem v prihodnosti ostali brez sredstev, če se bodo pojavljale nove takšne krize. Tukaj ne govorimo o svežem denarju, govorimo o proračunskem inženiringu in predvsem o frontloadingu. Drugo vprašanje. Komisija je govorila o Turčiji in Siriji. Ali lahko komisija pove nekaj več o tem, kako poteka sodelovanje za Turčijo? Eh, bojim se, da tukaj gre zgolj za metanje denarja skozi okno. Potem eh, naslednje vprašanje. Dublin. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je treba Dublin spremeniti. Eh, zato ne vem, zakaj je komisija predvidela posebne ukrepe v naslednjih šestih mesecih. Ali komisija meni, da se bo v šestih mesecih kaj spremenilo, da se bo ta, bo ta pritisk popustil? In pa še sekundarna gibanja, moje četrto vprašanje. Že večkrat sem povdaril, da so način za upravljanje te krize, tudi te sekundarna gibanja. Eh, tri agencije naj bi pripravile študijo o tem. Eh, ali lahko komisija pove, kdaj lahko pričakujemo to študijo in pa še. Um, of the new Schengen evolution mechanism. With this mechanism. Nov mehanizem v okviru Schengna. Eh, ta predvideva spoštovanje temeljnih pravic beguncev, potem učinkovit sistem vračanja in pa ocenjevanje upravljanja meja. Zanima me, če eh, se je komisija že kaj poslužila tega mehanizma, tega orodja. Hvala lepa, Malen Bjork. Hvala lepa. Sama nisem tako pozitivna kot prejšnja dva govornika. Mene skrbi, da se preveč prilagajamo eh, tistim državam, ki so naredile najmanj in eh, to ni prava pot. Ne moremo se sredotočiti na najmanjši skupni imenovalec. Eh, naš cilj je, da se vprašamo, kako lahko Evropa bolje pomaga beguncem. E, to lahko naredimo skupaj, če katera država članica ne želi sodelovati, potem pač ne bo sodelovala, ampak to vseeno mora stati na splošni cilj. Splošni cilj. Ampak, e, ko berem sporočilo komisije, imam, imam prej občutek, da gre za to, da želi komisija preprečiti beguncem, da bi sploh prišli k nam. Zdi se mi, da gre tukaj za sistemsko napako. Govorimo o eh, Rapid, o Frontexu, o vračanju, o krepitvi pristojnosti Frontexa. Mislim, da to ni v skladu z solidarnostjo, ki so jo izkazali evropejci. Eh, nič eh, ni govora o zakonitih poteh za azilante. Ehm, in nič ni govora o postopni ukinitvi Dublina. Zato se mi zdi, da gre to sporočilo v napačno smer. Prav tako je mm, pristop k tihotapljenju preveč eh, instrumentaliziran. Tihotapci obstajajo zato, ker ni zakonitih poti priseljevanja in mislim, da militarizacija sredozemlja eh, ni prava pot za odpravljanje tega problema. Pa še nekaj bi vprašala komisijo. Ko pravite, da boste čez šest mesecev eh, predvideli, da bomo lahko ljudi vračali v Grčijo, 370 tisoč beguncev je prišlo v Grčijo od um, januarja uh, in uh, mehanizem uh, razporeditve sedaj ni učinkovit, zato ni zelo realno, da bomo lahko te ljudi začeli tako hitro vračati. Prav tako se, ne bi, se mi ne bi zelo smiselno, da bi recimo ljudi, ki so prišli um, na Švedsko, vračali v države, kakšna je Mačarska. Zanima me, kaj menite o postopnem ukinjanju Dublina, kako lahko napredujemo pri obeh uh, teh agencijah uh, usporedno. Če tega ne bomo naredili, se bomo znašli v težki situaciji. Kolegi, sedaj bom zaključil seznam govornikov. Razumem, da imate podrobna vprašanja ampak želimo si tudi podrobnega odgovora od komisije. Prosim, da se sedaj javite k besedi, če želite spregovoriti. Če ne, bom zaključil seznam govornikov. Nihče drug? Dobro. Slišali bomo še Katarino Činiči, potem pa bom zaključil seznam govornikov in bomo slišali še komisijo oziroma predtem je še na vrsti gospod Krkov. Um, um, <clears throat> Hvala lepa. Sam bom kratek. Najprej. Vesel sem, da smo se zavezali dodatnim sredstvom za Europol in za Frontex. Uh, nedavno je direktor Frontexa poročal o pritiskih, s katerimi se soočajo sedaj. Sama, sam se ne strinjam z predhodno govornico. Treba se spoprijeti tudi z kriminalnimi združbami, ki izkoriščajo situacijo beguncev in priseljencev. Ravno zato potrebujemo močan Europol, ki bo lahko uh, koordinirano nadzoroval policijske sile po državah članicah. Eh, če kritiziramo policijske sile, potem eh, mislim, da je Europol zelo kvalificiran za to, da opozarja na te napake eh, tako države članice, kakor tudi naše institucije. Pozdravljam dodatna sredstva, ki smo namenili Europolu. Ampak predvsem pa želim povedati naslednje. Ja, lepo je zapisano na papirju 100 milijonov evrov je namenjeno temu spet druga sredstva za nekaj drugega, ampak pri tem se moramo vprašati, ali bo ta denar resnično smotrno porabljen, eh, ali ne bo končal nekje drugje. Eh, spremljati moramo, kaj se bo zgodilo s temi sredstvi. Prevečkrat se je zgodilo, da smo pri naših finančnih programih na koncu ugotovili, da ta sredstva sploh niso bila porabljena ali pa eh, da je bilo upravljanje s temi sredstvi precej pomankljivo. Se pravi, um, dobro je, da smo namenili ta sredstva, ampak sedaj moramo pozorno spremljati, kako bodo ta sredstva sedaj porabljena. Um, Najlepša hvala, naslednji je Peter Nidelmer. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tri kratke komentarje imam. Prvič, popolnoma se strinjam z gospodom Kirkhopom. Uporaba teh sredstev mora biti pregledna, gre za ogromne vsote in odgovorni smo za ta denar v imenu evropskih davkoplačevalcev. Vedeti moramo, kako se porablja. To je prva točka. Drugič. Gre seveda za takošno pomoč za te postopke premestitev in ponovnih naselitev in tako naprej. Ampak mislim, da potrebujemo tudi dolgoročno uh, vizijo uh, uporabe sredstev. Moje vprašanje je, kaj se bo zgodilo z vključevanjem, z integracijo, kaj pa sredstva in skladi za uspešen postopek vključevanja ljudi v družbo. Ne gre zgolj za begunce, eh, privedemo v Evropsko unijo v države članice. Pravo vprašanje je, kaj se bo z njimi zgodilo, ko so enkrat tukaj. Zanima me komisija, kakšni so načrti za proračunske eh, odločitve v kontekstu eh, vključevanja v družbo. Tretjič, Nekatere države članice so javno povedali, da ne želijo biti del te skupne evropske politike na področju eh, azila. Kaj komisija meni o eh, finančni pomoči in finančni podpori za te države članice, ki so, naj še enkrat ponovim, javno dejale, da ne bodo del eh, skupne evropske azilne in migracijske politike? Birgit Zippel. Hello. Najlepša hvala, gospod predsednik. Marsi kaj smo že slišali. Veliko vprašanj so kolegi in kolegice že zastavili in tega ne bom podvajala. Želim pa se vseeno zakniti eh, nekaj dodatnih točk, ki so pomembne. Komisija pravi, da bo pripravila predlog o reviziji Dublina. Trenutno pripravljamo morebitni prvi korak. Vroče točke bi morali namreč uporabiti za to, da zagotovimo, da so vsi begunci registrirani, na to pa poskrbimo za njihovo premestitev. To je morda del neke nove zgodbe. Zanima me tudi vprašanje eh, ponovne naselitve. Res je, da tih otapci služijo na dva načina. Obljubljajo eh, ljudem, ki ne izpolnjujejo kriterijev za azil, vzamejo njihov denar in jih uh, izkoriščajo. Po drugi strani pa imamo tudi ljudi, ki uh, izpolnjujejo kriterije za azil, ki potrebujejo pomoč in ki vseeno pristopijo k tiho, tihotapcem, zato ker drugih možnosti nimajo. Potrebujemo več varnih, uh, zakonitih poti v Evropo. Tako da me zanima, če bi lahko komisija kaj več povedala o tem. Zanima me tudi, kaj bi na to dejale države članice. Kar se tiče eh, varnih in eh, zakonitih poti do zaposlovanja, eh, me malce skrbi, da se sedaj pogovarjamo o novi različici modre karte. Da, mislim, da vse države ne potrebujejo te ureditve trenutno, ampak dolgoročno gledanje to potrebujemo vsi. Zakaj govorimo zgolj teoretično, akademsko? Zakaj govorimo zgolj o tej manjši obrobni temi eh, revizije modre karte? Mislim, da to ni dovolj. In še eno vprašanje v zvezi z denarjem, ki se v eh, tem primeru rabi. Marsikaj smo slišali v zvezi s Turčijo, pa tudi v zvezi z afriškim skladom. Del teh sredstev bi morali uporabiti za nadzor meja. Moje vprašanje je naslednje. Kako se bomo borili proti vzrokom eh, za priseljevanje eh, s tem, da bi ta sredstva porabljali za nadzor nad mejami? Morda bi komisija lahko kaj povedala tudi o tem. E Najlepša hvala, ponavadi ne komentiram eh, prispevkov kolegov, ampak strinjam se, modra karta Eh, in revizija v okviru šestmesečnega svežnja se zdi eh, malce čudna. Ne vem, zakaj se je komisija odločila, da to vključi v razpravo. Ampak kakorkoli že, naslednje je Ana Gomeš. Izvoli. Hvala. Strinjam se s tem, kar je povedala Cecilija v zvezi eh, s policisti v Srbiji in Makedoniji. Ampak mislim, da bomo težko to pojasnili organom v Srbiji in Makedoniji, če ne bomo ob enem rešili vprašanje Mačarske, ki je najbolj šokanten primer znotraj Evropske unije, primer kršitev človekovih pravic, še posebej tistih, ki jih najdemo v konvenciji o beguncih. Sama sem ena od tistih, ki so popolnoma šokirani nad neukrepanjem komisije. Komisija je tista, ki uh, bi morala ukrepati v skladu s sedmim členom, ker skrbi za izpolnjevanje pogodb. Karloš Koeljo je zastavil vprašanje v zvezi s finančnim inženjeringom, eh, v zvezi s frontloadingom. Ne gre zgolj za denar, ne gre zgolj za sredstva gre za osnovno stopnjo koordinacije znotraj Evropske unije. To pomeni znotraj eh, evropskih agencij, pa tudi med evropskimi institucijami in državami članicami. To, kar vidim sama, je precej žalostno. Gre za to, da eh, ljudi potis, potisnemo nazaj. To se zrcali v zadnjih izjavah, ki smo jih prebrali. Osnovna koordinacija, ki bi jo morali zagotoviti, pa preprosto ne obstaja. Naj se dotaknem uh, mojega obiska v Iraku in Kurdistanu. Šokiralo me je to, da sem eh, obiskala uh, Kurdistan devet mesecev po prvem obisku, obiskala sem taborišča jezi, jezidov in uh, kristjanov, to so taborišča, ki jih financiramo mi, UNHCR in druge agencije. Šokantno je, da devet mesecev pozneje v teh taboriščih ni nobenih delujočih šol. Kljub temu, da so eh, ta taborišča polna otrok in mladih. Tisti, s katerimi sem se srečala v taborišču Ankav, eh, odkuder je 300 eh, družin že zapustilo, Eh, to taborišče, da preprosto nimajo možnosti za izobraževanje, nimajo možnosti za eh, razvoj otroka. Ne morejo se vrniti v domačo državo, zato ker je eh, Mosul in druga področja zauzet. Ti otroci nimajo možnosti, da bi hodili v šolo. Zato prihajajo k nam. Urad Eko opravlja dobro delo, to je res, ampak oni ne upravljajo sredstvi za dolgoročno pomoč, sredstvi, eh, ki bi jih lahko uporabili za izobraževanje. Obstaja torej pomankanje koordinacije med eh, agencijo Eko in drugimi. Na to pa koordinacija ni niti med državami članicami, ki imajo tam svoje urade in nudijo pomoč. Tudi varnostno pomoč, na primer. Zato sem se tega dotaknila. Resnično sem šokirana, glede na to, kako eh, naše države članice obravnavajo naše državljane eh, v eh, okviru te razprave o ISIS-u, eh, ki je odgovoren za to, da ljudje bežijo in prihajajo v Evropsko unijo. Imamo sredstva in zagotoviti bi morali ustrezno uporabo teh sredstev sredstev. To pa očitno v zadnjih štirih mesecih oziroma devetih mesecih ne deluje, kot sem sama videla v eh, enem od teh eh, zelo pomenih področji in to je iraški Kurdistan. Kristin Revo Bonafua. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala komisiji za predstavitev tega sporočila komisija je zavezana k zaščiti eh, beguncev in rešitvi problematike priseljevanja. Kot so dejali drugi, pa so države članice sedaj tiste, ki morajo predstaviti v višjo predstavo. Vsi, tudi Mačarska, moramo izvajati ukrepe iz tega sporočila. Ukrepi za premestitve in ponovne selitve morajo biti začeti izvajani takoj čim prej. Biti moramo izjemno pazljivi pri izvajanju vročih točk, ki so še vedno eh, pod vprašanjem, kar se tiče spoštovanja eh, človekovih pravic, pravic priseljencev in beguncev. Potrebujemo več sredstev za to, da bi rešili to humanitarno krizo. Pri tem moramo pomagati visokemu eh, komisarjatu za begunce in drugim regionalni sklad za Sirijo in tudi eh, sredstva za Afriko je treba okrepiti. Vse to pa ne bo imelo smisla, če države članice ne prevzamejo nase del odgovornosti. Potrebujemo ukrepe. In če tega države članice ne bodo naredile, potem krize ne bomo rešili. Kaj narediti? Kaj lahko komisija naredi za to? za da, da zagotovi sodelovanje vseh držav članic. To je moje prvo vprašanje. Drugič, kako zagotoviti spoštovanje in izvajanje ukrepov? Drugo vprašanje. Na to naslednje vprašanje, eh, kaj narediti v primeru Afrike, eh, onkraj Francije in Španije? Naslednje vprašanje, kaj bomo naredili v primeru tistih držav, ki so proti eh, ponovni naselitvi. Hvala. Gospa Koraca Bilt. Hvala, gospod predsednik. Tudi samo pozdravljam sporočilo komisije. Jasno je, da je komisija zavezana k reševanju begonske krize. Kot so dejali kolegi, eh, je komisija predvsej bolj dejavna kot pa svet. Veseli me, da je komisija začela eh, s postopki ugotavljanja kršitev in upam, da bo komisija zahtevala od vseh držav članic, da ustrezno izvajajo azilni sežen. Imamo pravila, imamo skupno politiko, imamo pravne poti v Evropo. Države članice pa morajo imeti politično voljo za izvajanje teh odločitev. Imamo skupna sredstva, ki bi jih morali uporabljati za to, da pomagamo eh, državam članicam in pokažemo solidarnost do tistih, ki so pod največjim pritiskom. Ponovna naselitev je v bistvu avtocesta, ki vodi v Evropsko unijo. Pravne oziroma zakonite poti v Evropo torej že obstajajo, zgolj izvajati jih je treba v državah članicah. Premestitve in ponovne naselitve morajo biti zavezojoče. Ta sistem mora biti zavezojoč, ne pa prostovoljen pozdravljam tudi dejstvo, da se komisija osredotoča na ustrezno sistematizacijo registracije eh, ljudi na zunanjih mejah. Gospod predsednik, mislim, da moramo z ljudmi ravnati eh, človeku prijazno, humano, če so države članice pod pritiskom in moramo pomagati. Vsak primer uporabe Eh, prekomerne sile, je treba obravnavati v Evropski komisiji in ugotoviti, če je ta primer v skladu z Evropsko zakonodajo ali ne. Glede vročih točk imam isto vprašanje kot vi, gospod predsednik. Mislim, da moramo eh, preiti iz faze opazovalca v fazo tistega, ki dejansko ukrepa, ki zagotavlja operativno delo. Razdeliti si moramo delo z državami članicami, tako da ne bo podvajanja, tako da eh, ne bo frustracije na strani držav članic. Ne gre za nadzor, ne gre za kazanje s prstom, gre za podporo. To je namen tega sistema. Supravičujem, ampak mislim, da je pametno, da je komisija eh, uvedla modro, modro karto v eh, to sporočilo, ker je to eh, varen in zakonit način prihoda v Evropo. Če želimo zaščititi ljudi, potem jim moramo omogočiti, da lahko delajo, da lahko dostopajo do trga dela, ko so enkrat sprejeti v Evropsko unijo. Tako da sama pozdravljam modro karto. Gospod predsednik, Paolo Pecuti, ki vodi operacijo eh, Mare Sicuro, on je velik človek to je vojaška operacija in malin, če bi bila ti na tej ladi, eh, na tem čovnu sredi sredozemlja, bi z veseljem videla eh, italijansko mornarico, ki bi ti pomagala. Ta levičarska ideologija je resnično eh, popolnoma napačna. Živiš v svetu alice v čudežni deželi. To, čemu smo bili priča pred nekaj tedni, Eh, ti ljudje, ki so bili popolnoma izčrpani, popolnoma utrujeni, so bili veseli italijanske mornarice, zaploskali so jim. Kako, kako rešiti tisoče ljudi vsak dan eh, v sredi sredozemlja? A si kdaj obiskala italijansko morje? Sam, sama poznam to morje. Sredi sredozemlja z ogromnimi valovi, ko imamo sofisticirane sisteme reševanja, eh, helikopterje, ladje in tako naprej. Ti ljudje so rešeni. Dovolj je te levičarske ideologije. Skupna evropska operacija Triton, Eunafor eh, in eh, drugi ukrepi so odlični. Ne, gospod predsednik, ljudje umirajo, dovolj imam tega in ta proti vojaškosti je popolnoma nespremljiva. Če se ne bomo borili proti tihotapcem, bo še več ljudi izgubilo svoje, eh, svoje življenje. In ta eh, levičarski moralizem je popolnoma nespremljiv. Skupnost nevladnih organizacij, s katerimi smo se srečali, so, je to prav tako izpostavila. Brez varnosti, brez logistike, ki jo nudi vojska, ne bi, mor, eh, ne bi mogli delovati. Prosim, mali, Malin, pojdi in rešuj ljudi sama. No, nočem, da eh, poslanci napadajo druge poslance sredi razprave. Vsak ima priložnost, da pove, kar želi. To je pač pomembno. Malin, želiš besedo? Izvoli. Vem, da ljudje umirajo. Tega se vsi zavedamo. Sorry, Gospod predsednik, to je moja demokratična pravica, to je politična razprava in pravico imam, da izpostavim neumnosti. No, prav imaš, nočem spodbujati eh, nobenih tovrstnih razprav. Izvoli, gospa, eh, gospa Bjork, izvolite. No, eh, jaz in Ana Marija Koraca Bild o tem razpravljamo tudi na švedskem. Ali ta v čudežni državi, ne vem, to, to ni moj svet. Vem, da nimate radi eh, levičarske ideologije, eh, to ni nič novega za nobenega v dvorani. Ampak moji kolegi so na eh, železniških postajah na švedskem in sprejemajo ljudi, ki prihajajo na švedsko. To niso vaši ljudje. Levičarska ideologija in naše vrednote so pomembne za Evropo. Sama ne pravim, da bi morala vojska sedeti križem rok. Ne, biti morajo izpostavljeni civilnemu nadzoru, civilnemu vodstvu. Ne smemo mi militarizirati uh, sredozemlja. Vojaška mornarica oziroma mornarica v Italiji mora biti poti, pro, pod uh, civilnim vodstvom. To je bistvo. Tako bi moralo ostati. Gospod predsednik, uh, italijanska mornarica je pod vodstvom Ministrstva za obrambo, eh, ne ve, o čem govori. Dovolj je bilo, dovolj časa ste imeli, Malin Björk je odgovorila, dovolj je bilo. Prosim, obe sta povedali svoje mnenje. V Italiji je mornarica del uh, vojske, je del Ministrstva za obrambo. Malin Björk ne ve, o čem govori. Dovolj. Dovolj je bilo. Katarina Kiniči je naslednja, zadnja. Jo, ja, en... Najlepša hvala, hvala, gospod predsednik. Mislim, da smo slišali že marsikaj v zvezi s priseljevanjem. To je zelo občutljiva tema, zelo aktualna tema. Slišali smo, da morajo vse države članice nase prevzeti ustrezno odgovornost. Hitro morajo sprijeti ukrepe za to, da poskrbijo za reševanje te problematike. Kratka in denata bom. Za komisijo eh, imam naslednje vprašanje. Želim malce eh, več specifičnih informacij v zvezi z dvema točkama ki sta bili izpostavljeni v parlamentarni razpravi. Mislim, da lahko parlament pripomore k eh, obravnavi teh tem. Prva točka je revizija eh, uredbe Dublin, druga točka, ki je prav tako pomembna za reševanje vprašanja priseljevanja v celoti, pa je dolgoročna vizija. Ne smemo se posvečati zgolj nujnim ukrepom, razviti moramo tudi eh, zakonite poti za priseljence. Poleg tega se moramo boriti tudi proti organiziranemu kriminalu, ki nažalost služi na račun eh, priseljencev. Okrepiti moramo Frontex in eh, Europol. Ti dve organizaciji morati, morata imeti ustrezna sredstva za svoje delovanje. To je nojno. Okrepiti moramo tudi pristojnosti Eurojusta, sodelovati moramo z nacionalnimi organi. To je temeljnega pomena, če želimo resnično celovito rešiti vprašanje priseljevanja. Še nekaj, gospod predsednik, dotaknili ste se vročih točk. Vrote, vroče točke imamo eh, med drugim v Italiji in ta ukrep je z, lahko z, izjemno pomemben za sistematičen uh, sistematično reševanje priseljevanja. Nekaj več informacij želim torej v zvezi z, vročem, z vročimi točkami. Vroče točke potrebujejo finančna sredstva in zanima me, kako rešujete to. Najlepša hvala za ta prispevek. Več. Uh, člana in članic odbora je zastavilo vprašanje, gospod Mišel, v zvezi s tem, kako bodo te vroče točke in vsi ti eh, centri za sprejem vzpostavljeni, kako bodo delovali. Rad bi povedal, da eh, nimamo veliko črnega na belem v zvezi s tem. Gospod eh, Niedermüller je o tem naprimer govoril, gospod Krkop. Nikjer ni zapisano, kako naj bi agencije sodelovale, kako naj bi razširili vroče točke. Zanima me, kdo prevzame pristojnost, eh, kdo vodi ukrepe, ko agencije sodelujejo. Zanima nas tudi to eh, šestmesečno okno. Izvolite, mislim, da imate dovolj časa za odgovor. Well, you, Najlepša hvala, gospod predsednik. V zvezi z vročimi točkami. Moram povedati, da se razmere spreminjajo iz dneva v dan. V Italiji in v Grčiji smo poskušali zagotoviti koordinacijo eh, delovanja agencij v zvezi z vročimi točkami. Te so na kraju samem in eh, poskušajo doseči zadnje dogovore o dejanskem delovanju vročih točk. Ne gre za to, da smo opazovalci, kot je jala gospa Koraca Bil. Biti moramo tisti, ki ukrepajo. Eh, naprimer, eh, intervjuji s priseljenci, oduzem prstnih otisov, eh, screening in tako naprej. Imamo uradnike za stik Europola, EASA, v Kataniji, naprimer, tudi v Grčiji, v Pireju, tako da se stvari izboljšujejo. Pripravili bomo tudi dopis, ki bo ponudil bolj sistematičen upogled eh, uh, v, v to, kakšno je trenutno stanje. Ta dokument boste dobili k malu. Kot sem dejal, je to začetek procesa zagotoviti moramo, da bo sistem deloval eh, tako, da bomo lahko začeli premeščati eh, ljudi. To je torej delo, ki še teče. Vprašanje gospe Wikström eh, glede Makedonije oziroma Fajroma, eh, da bom pravilno uporabljal eh, ime. Zavedamo se, eh, nekaterih zlorab policistov in eh, ropanja. Srečal sem se s predstavnike Human Rights Watch eh, in z njimi razpravljal o teh razmerah. O tem bomo govorili tudi eh, v okviru sestanka ministrov za Zahodni Balkan, ki bo potekal naslednji teden v četrtek v Luksemburgu. Podpirati moramo Srbijo, nekdanje Jugoslovansko republiko, Makedonijo, pri boljšem reševanju vprašanja priseljevanja. Ampak najboljši odgovor je, da ta schema premeščanja začne delovati. Če jih lahko uh, iz Grčije premestimo v druge države, potem uh, tem ljudem ne bo treba prečkati Srbije ali Fajroma. In uh, to bo verjetno vplivalo na priseljenske tokove. ne gre, za, ne gre zgolj za uh, sirce, uh, iračane in druge. Imamo tudi druge, ki bodo še naprej potovali čez eh, Zahodni uh, Balkan. Niso vsi sirci, iračani ali eritrejci. In nimajo vsi pravice do azila gospod Koeljo, kar se tiče eh, proračuna. Bomo eh, o tem razpravljali malce pozneje. Ta točka je bila dodana na dnevni red odbora Libe. Gre za kombinacijo eh, frontloadinga in prenosa določenih proračunskih postav. Moji kolegi bodo pojasnili, kako smo prišli do teh številk. Dublin in Grčija. Zakaj? Že je smesečno okno. O tem je spregovorila tudi gospa Björk, ampak z drugega vidika. Zakaj potrebujemo Grčijo ponovno v Dublinu? Če želimo, da bo schema eh, premeščanja delovala, potem moramo ljudi poslati nazaj v Grčijo. To je pač del te enačbe. Zakaj? Kakšna bi bila eh, pobuda za grške oblasti, če ne bi bili del Dublina? potrebujemo centre za sprejem, na to moramo ljudi registrirati. Če ljudje takoj gredo eh, na Zahodni Balkan, kakšna naj bo potem eh, tukaj spodbuda za ustrezen sistem? Če priseljence vedo, da je edini način, da pridejo v drugo državo članico, eh, to, da so uradno premeščeni, potem bodo ostali. Če pa vedo, da uh, če gredo v Nemčijo, naprimer, in ko dosežejo Nemčijo, ne bodo premeščeni nazaj v Grčijo, potem bodo še naprej poskušali doseči Nemčijo. Ne bodo želeli na Polsko, v Francijo, v Luksemburg. Če želite, da schema premeščanja deluje, potem potrebujemo delujoč dublinski sistem. To je pač del te enačbe. Če želimo, da eh, se Grčija ponovno vključi v Dublin, potem moramo eh, zagotoviti izpolnjevanje določenih pogojev. Sodišče v Strasburu je dejalo, da moramo eh, zamrzniti izvajanje Dublina. Sedaj pa je treba izpolniti ustrezne pogoje. Grčija mora zagotoviti spoštovanje pravnega reda. Ustrezne pogoje v Dublinu azilnem postopku mora imeti in tako naprej. Te pogoje moramo izpolniti, tako da bo lahko Grčija ponovno stopila v eh, Dublin. Gospod Koeljo, še eno vaše vprašanje. Če se želimo izogniti sekundarnemu gibanju, potem potrebujemo delujoč Dublin. Če eh, bodo ljudje poslani nazaj, eh, potem sekundarnega gibanja ne bo. sedaj pa vedo, da lahko ostane v naslednji državi članice, če, članici, če se ponovno odpravijo na pot. Potrebujemo torej ustrezen eh, delujoč dublinski sistem premeščanja. Imamo študijo, ki je na voljo, jaz so prav tako pripravlja študijo o sekundarnem ogimanju in eh, to boste prav tako dobili v branje. potrebujemo orodje za zbiranje informacij o eh, kršitvah. Vedeti moramo, kako države članice izvajajo eh, naprimer postopke vračanja. Komisija je prej izvajala eh, te postopke ugotavljanja kršitev na drugi strani trga, tukaj v Bruslju, sedaj pa imamo drugačne instrumente. Eh, to je bistvenega pomena, če želimo izvajati ustrezne postopke ugotavljanja kršitev, na to lahko izboljšamo tudi eh, prakse v državah članicah in izmenjamo najboljše prakse. Pripravljamo eh, polletno poročilo o delovanju šengenskega sistema, v naslednjem poročilu bomo vključili tudi v ocenjevanje šengenskega evalvacijskega sistema mehanizma. Obvestili vas bomo, eh, kaj se dogaja na tem področju s pomočjo polletnega poročila. Gospa Björk, rad bi izpostavil dejstvo, da potrebujemo uravnotežen sveže. Ne gre zgolj za zakonite poti, za represivne ukrepe, gre za svežen. Reševati moramo življenja, v enem pa gre tudi za uh, misije SVZP. Ne moremo dovoliti tihotavcem, da nadaljujejo statusom quo. Še naprej pa moramo reševati uh, življenja. Gospod Krkop je zastavil vprašanje v zvezi z denarjem. Se sredstva dobro porabljajo? No, mislim, da ste razpravljali o operacijah iskanja in reševanja. Povečali smo proračun za operacijo Triton. Mislim, da so bila sredstva eh, učinkovito uporabljena, glede na to, kaj smo dosegli. Če eh, si pogledate zahteve po dodatnih sredstvih, lahko vidite, da so ta sredstva namenjena financiranju agencij, ki so ključne za vroče točke. Povečati moramo tudi našo nujno pomoč in najbolje porabljen denar je tisti, ki se porabi v nujni pomoči. Tam je naš učinek neposreden in tam lahko komisija eh, vzpostavi pogoje za uporabo teh sredstev. Mislim, da je torej pametno, da povečamo sredstva za nujno pomoč. Gospod Niedermüller v zvezi z eh, sredstvi za vključevanje v družbo. To je zelo pomembno vprašanje, vprašanje integracije. In to je naslednji korak, ki se mu bomo posvetili. Sedaj sprejemamo ljudi, na to pa jih bomo morali pravilno vključiti v družbo. Res je, da eh, na tem mestu ne povečujemo proračuna za integracijo, ampak v nacionalnih programih imajo države članice že sredstva namenjena integraciji. V naslednjem večletnem finančnem okviru bi moralo biti to precej pomembno eh, področje, tako da bomo povečali delež sredstev za vključevanje v družbo. To bo torej sprememba uh, Eh, v primerjavi s trenutnim stanjem. Glede vašega vprašanja, da eh, države članice ne izvajajo pravnega reda in kaj bi morali narediti. Imamo postopke ugotavljanja kršitev v tem primeru. Če država, ki jo najbolje poznate, ne izvaja pravnega reda, potem eh, jo bomo udarili po prstih s postopkom ugotavljanja kršitev. To pa še ne pomeni, da ne bi mogli izboljšati eh, kapacitet za sprejem v sprejemnih centrih eh, na Mačarskem. Oboje moramo narediti. Gospa Zipel, grede eh, ponovnih naselitev. Marca 2016 bomo predstavili predlog za stalno schemo preselitev. Tega trenutno v svežem ni, tega se zavedamo in ta predlog bomo pripravili. Naj pa podarim naslednje nimamo ustrezne pravne podlage v eh, pogodbah za ponovno selitev. Ta podlaga obstaja za premestitve, za premeščanje, ne pa za ponovno selitev. O tem se pogovarjamo z državami članicami, tako da bo vse zakonito, nimamo pa eh, preprostih pravnih instrumentov v pogodbah, ki bi nam to omogočali. Potrebujemo več eh, zakonitih poti v Evropo. Glede tega se vsi strinjamo. Ampak ponovne naselitve so Eh, po našem mnenju najboljši način za to. Glede zakonitih migracij, zakaj zgolj uh, modra karta? Bomo videli, kaj se bo zgodilo do marca, morda se bomo lahko uh, lotili tudi drugih instrumentov. Modra karta pa je pomembna. Imamo uh, veliko ljudi iz Sirije, ki so visoko kvalificirani, izobraženi in ki bi lahko dobili modro karto. Zdaj, Evropski parlament je pred eh, dvema letoma potrdil direktivo o sezonskih delovcih in to je tudi orodje, ki bi ga morale države članice bolj uporabljati, kajti to velja tudi za nekvalificirane in manj kvalificirane delavce. Do marca bomo predstavili pravni svežen in seveda se že veselimo vseh zamisli odbora, zato da bi odbor lahko pomagal pri pripravi našega dela. Ni pa to lahka naloga. Na koncu imajo pristojnosti države članice. Državam članicam ne smemo naložiti, da povečajo kvote migrantov, ki jih sprejemajo v svoje države. Gospa Gomez. Neukrepanje proti Mačarski. Z mačarskimi oblastmi vam lahko povem, da redno sodelujemo. Komisar Avramopoulos je bil tam pred dvema tednoma. Generalni direktorat GD Home in generalni direktor GD Just pripravljata sporočilo za Mačarsko, poslali ga bomo k malu v zvezi z težavami v novi zakonodaji. Zadeve pripravljamo skupaj z našo pravno službo, zato da bomo vedeli, o čem govorimo, čakamo tudi na prevod v mačarščino, zato to nekaj časa traja. Pismo bo poslano do konca tega tedna in to bo res eh, strogo zastavljeno pismo o novem pravnem redu na mačarskem, seveda pa smo pripravljeni ukrepati tudi drugače. Irak in razmere v Iraku. Mislim, da ste opozorili na nekaj zelo pomembnega. Namreč različni akteri tam morajo ravnati usklajeno. Tam so UNHCR, nevladne organizacije, ECO, pa tudi DEFCO. Ta zagotavlja bolj dolgoročno perspektivo. Prav tako pa je treba vključiti ukrepe držav članic. Koordinacija je potrebna na višji ravni, to nekaj časa traja, ampak to se bo zgodilo. Na vrhu je prišlo do sprememb. Prvič imamo sedaj skrbniški sklad, NIR, DEFCO, HOME, vsi bodo denar imeli na enem kupu skupaj z nekaterimi državami članicami in to bo nov pristop za to, da bomo lažje koordinirali financiranje. Gospa Hrebudalo. Eh, Govorili ste o tem, da dvomite v spoštovanje temeljnih pravic eh, priseljencev in prosilcev za azil eh, v okviru vročih točkah. Sam sem šokiran, imam ravno nasprotne informacije. EASO, Frontex, strokovnjaki držav članic bodo tam, imeli bomo eh, zelo jasen nadzor na tem, kar se dogaja na grških eh, otokih, eh, na Siciliji, na Lampeduzi bolje bomo lahko nadzirali razmere in spoštovali bomo eh, pravni red. Mislim, da moramo na vroče točke gledati kot na možnost, da izboljšamo eh, spoštovanje pravic priseljencev. Kako zagotoviti, da bodo države izvajale schemo premeščanja? No, vsi smo prebrali izjave določene države članice, ki pravi, da tega ne bo eh, izvajala. Če eh, bodo še naprej ustrajali pri svojem, potem bomo sprožili ustrezne postopke in znašli se bodo na sodišču v Luksemburgu. To je edina možnost, ki jo imamo na voljo in eh, več držav članic je glasovalo proti, se je vzdrževalo, ampak so sedaj pripravljeni izvajati pravila. To je pač demokracija. Včasih glasujete uh, Eh, proti, ampak zakonodaja na to velja za vse. Če zakonodaje ne spoštujete, potem se znajdete na sodišču. Skrbniški sklad za Afriko, seveda pozivamo vse države članice, da prispevajo, ne samo Francija in Španija. Nekatere države članice so že rekle, da bodo prispevali, naprimer Danska. To je delo v tiku torej. vroče točke in uh, avtocesta za ponovne naselitve. Mislim, da bi to moralo biti čim bolj obezujoče. To je bil odgovor gospe Koraci Bild. Hvala lepa. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Poslanci lahko na hitro zastavijo dodatna vprašanja, nekaj časa še imamo. Rekli ste, da boste čez deset dni predstavili sporočilo o izvajanju. To je zelo pomembno. Ampak eh, jaz imam vprašanja, pa tudi kolegice in kolegi imajo vprašanja. Nekatere agencije imajo vloge, ki so sedaj različne. Mi moramo vedeti, kaj se dogaja. Frontex in prstni odtisi, to je že en primer tega. Mislim pa, da moramo to res videti govorimo o šestih mesecih in potencijalnem kaosu. Dobro, gospa Sipr se je želela oglasiti. Izvolite. Hvala. Čisto na kratko. Nisem dobila odgovora na vprašanje, ali bo denar namenjen Turčiji in Afriškemu skladu uporabljen za gradnjo meja. Drugič, povedati želim, da ne smemo mešati razprave o migracijah z zaposlovanjem in pravico do azila. Modra karta je koristna za sirice, to je rekla komisija. Ti so običajno dobro kvalificirani. Vendar to ne velja za vse sirice in drugič, azil ni povezan z kvalifikacijami. Ne glede na to, ali si doktor ali analfabet, imaš pravico bežati pred preganjavci. Zato ne smemo mešati teh dveh vprašanj torej pravice do azila in pravice do zaposlovanja. Povedati moram, da se strinjam. Postopki za modro karto so popolnoma drugačni. To velja na osnovi krožnih migracij. Ne gre za to, da sirici niso dobro kvalificirani. Seveda so, številni so, vendar gre za način, način postavljamo pod vprašaj. Seveda se, mm, seveda ne nasprotujemo pravnim potem. V redu. E, povejte še nekaj o izvajanju. Se želi oglasiti še kdo? Preden prosim gospoda Mišela, da zaključi. Gospod Mišel, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Sipel. Tudi sam sem rekel prav to. Mislim, da ne smemo mešati teh dveh elementov. Reči sem želel le, da je morda sedaj sirski inženir v Turčiji in ta inženir bi lahko izkoristil modro karto, ne pa schemo ponovne naselitve v Jordani ali v Egiptu. Podo velja podobno. Sirici bi v Evropo lahko prišli tudi drugače, ne samo s statusom begunca. To je ena točka. Povedati sem želel torej le, da ima modra karta lahko pozitiven učinek na celotno mm, vprašanje. Seveda pa ne mešam azila, beguncev in pravice do dela. Kar zadeva, kar zadeva vaše vprašanje glede denarja, predlagamo globalni odgovor v Afriki ne gre samo za reševanje vzrokov migracij, ampak pomagati jim želimo tudi pri obravnavi in obvladovanju azila in beguncev. Tudi v Afriki je veliko beguncev. Gre pa seveda tudi za upravljanje meja. Pokrivamo torej vse vidike. Ne gre torej samo za izolirane ukrepe. Šlo bo za varnost na mejah, boj proti tihotapljenju in tako naprej. Za Turčijo velja enako. Veliko pozornosti namenjamo temu, da bi izboljšali razmere v taborih. Seveda pa bomo pomagali tudi obmejni policiji Turčije. Oni izvajo veliko operacij iskanja in reševanja. Rešujejo veliko življenj življenja ne rešujejo samo evropejci na morju. In še nekaj o uročih točkah. Povedal sem vam, da bomo pripravili podrobne podatke o tem kmalu. Zadeve se izboljšujejo, vendar zadeve se vsak dan spreminjajo. Vsak dan imamo več ljudi na terenu, mislim pa, da bomo kmalo imeli boljšo podobo o vsem skupaj, ko bomo imeli več informacij, se bomo vrnili k vam. Hvala, hvala gospod Mišel, to je res dinamično področje. Hvala poslancem in poslankam za podrobna vprašanja in hvala za odgovore. Kolegice in kolegi, ob 11.50 bomo govorili o proračunskem ukrepu, ki to podpira gospod Depre, bo takrat spregovoril. To je zelo pomembno in to nas čaka ob 11.50. Zaenkrat vse teče po načrtov, gospod Mišel pa bo podal poročilo o izmenjavi mnen o šengenskem območju. Kar takoj ga bom prosil, da poda predstavitev, torej povejte nam več o tem, na tom pa bomo imeli razpravo. Yes. So now Schengen. nedavni primeri ponovne uvedbe preverjanja na notranjih mejah ne pomenijo konca Schengna. To želim povedati jasno in glasno. To je predvideno v okviru kodeksa Schengna. To je bilo načrtovano in je predvideno za pomembne dogodke, naprimer dogodke G8, svetovno prvenstvo in tudi za razmere, kjer je ukrepanje potrebno. Nekaj dejstev torej. Komisija je prejela obvestila o ponovni uvedbi nadzora na notrnih mejah in to strani Nemčije 13. septembra, Avstrije dva dni kasneje in Slovenije še dva dni kasneje. Prejšnji teden smo v skladu z šengenskim menim kodeksom države članice obvestili in države članice so obvestile nas, da bodo to desetdnevno obdobje podaljšale še za 20 dni. Tudi to je dovoljeno. To pomeni, da bodo v Nemčiji nadaljevali z nadzorom na notranjih mejah do 15. oziroma 12. oktobra, v Avstriji do 15. oktobra in v Sloveniji do 16. oktobra. v skladu z šengenskim omenjenim kodeksom lahko države članice ta preverjanja na mejah obdržijo dva meseca. Po vsakem obvestilu komisija takoj obvesti predsednika parlamenta gospoda Šulca o ponovni uvedbi nadzora na mejah. Takoj naslednji dan ga torej obvestimo o tem. Vse tri države članice navajajo enake razloge za ponovno uvedbo, gre za resno grožnjo za notranjo varnost in javni red in mir. Leta 2013 smo revidirali obmejni kodeks in migracijski tukovi niso bili razlog za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Vendar komisija meni, da smo sedaj res v izrednih okoliščinah in to lahko upraviči ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Vendar ta nadzor mora biti sorazmeren. Zato se je komisija v sredo odločila, da bo formalizirala svojo oceno razmer. Tako zato smo pisali vsem trem državam. Zahtevali smo več informacij in tudi, da so ukrepi sorazmerni. Ko bomo dobili odgovore na vprašanja, bomo pripravili mnenje, kakor se zahteva v okviru zakonika o šengenskih mejah. Evropski parlament in svet pa boste obveščena o naših ugotovitvah. Vendar povdarjam, da je to samo mnenje komisije v okviru zakonika o šengenskih mejah. Nimamo pravice, da preprečimo ukrepe države, države članice, če menimo, da ni v skladu z pravili. Če je naše mnenje, da, da ukrepi niso v skladu z zakonikom, potem lahko sprožimo postopek pred sodiščem, drugače pa drugih možnosti nimamo. Hvala. Hvala lepa, to je bilo zelo jasno. Gospod Koeljo, izvolite. So much. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Mišelu za uvodno izjavo. Večkrat sem že povedal, da je ključ do Schengna vzajemno zaupanje. Zato je treba zagotoviti ravnotežje med pravili skupnosti in nacionalnimi pristojnostmi držav članic. Zaradi tega smo razvili nov mehanizem za razvoj Schengna, prav tako pa smo zagotovili pravila za to, da formaliziramo ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Nedavni dogodki so pokazali, da države članice še vedno držijo v rokah ključ do vzajemnega zaupanja. Če je Schengen ogrožen, je ogrožen zato, ker ga ogrožajo države članice in ne begunci. Vendar na začetku želim razjasniti nekatere dogodke iz preteklih dni. V primeru Nemčije je treba povdariti, da meje niso bile zaprte, nadzor je bil ponovno uveden in to je zelo velika razlika. Nemčija ni zaprla vrat beguncem. Učinek padanja domin z Avstrijo in Slovenijo je sledil in tam nameni niso bili tako jasni. Zagotoviti želim bolj podroben odgovor. Dokumenti nemške vlade niso bili na voljo v nobenem drugem jeziku kot v nemči, nemščini in tudi v primeru Avstrije velja podobno. Vse tri države članice so ukrepale pod pretvezo ali z namenom zaščite notranjih meja. Nemčija je zahtevala za podaljšanje, tudi Avstrija in Slovenija sta zahtevali podaljšanje. Vprašanje je, ali ste pred podaljšanjem razmislili o kakšnih drugih ukrepih, naprimer vroče točke, mehanizmi za zaščito prebivalstva in tako naprej. Ali je bila po oceni komisije pripravljenost držav članic na sodelovanje ustrezna? Države članice so enostransko sprejele to odločitev. Zanima me, ali so to storile tako, kot je treba, torej kot zadnjo možnost in sorazmerno. V zakoniku je jasno navedeno, migracije in prehod zunanih meja strani velikega števila državljanov tretjih držav ni grožnja za javni red in mir. Ta dokument mi je zagotovil sekretarjat Libeja danes dopoldan. Upam, da bo komisija ostala pozorna in poročala parlamentu. In še nekaj. Ukrepi so res potrebni, zato da bomo bolje obravnavali migracijske tokove in tudi zavarovali zunanje meje. Strinjam se, vendar mislim, da moramo obravnavati tudi sekundarno gibanje beguncev, potrebujemo pa močno politiko vračanja. Težave z notranjo ime, a mi niso problem. To je simptom mnogo večjega problema. Vendar parlament in komisija morata poskrbeti, da Schengen ne bo izkoriščen za populistične in egoistične politične namene držav članic. Hvala, hvala lepa tudi za jasna vprašanja. Gospod Lopes Aguilar. Thank you. I, I, I think we, we Hvala. Mislim. da smo vsi zaskrbljeni zato, ker je ta tako imenovana begunska kriza udarala, udarila Evropo, ampak ne gre za begunsko krizo, gre za evropsko krizo. Ljudje so zelo pomembni, ljudje so celo osnova evropskega projekta. Vprašanje je naslednje. Toliko krat smo že slišali o reviziji Dublina, da bi torej revidirali trenutno uredbo iz Dublina. Dublin je neustrezen tukaj, kajti država mora obravnavati vse prosilce za azil in slišimo, da naj bi to nadomestil trajni mehanizem. Za solidarnostjo prihaja tudi odgovornost, skupna odgovornost. Kar zadeva nadzor na notranjih mejah. Ali obstaja možnost, da bi države članice morda lahko kršile zakonik o šengenskih mejah? Samo na podlagi tega, da ljudje bežijo iz vojnih območij. Tretjič, zanima me. Kaj je s temi napetostmi med državami članicami in državami kandidatki, kandidatkami, zlasti med Mađarsko in Srbijo? Povejte mi več o tem, prosim. Thank you. Next is Ms. Mrs. Karatza Bill, please. Gospa Koraca Bild. Chairman, um, I also... Hvala, gospod predsednik. Všeč mi je, da komisija natančno spremlja morebitne zlorabe zakonika o šengenskih mejah. Povedati moram, da je svoboda gibanja v okviru šengenskega območja eden največjih dosežkov evropskih integracij. To bi morali spoštovati vse države članice. V razpravi je veliko zmede glede tega, kar so storile nekatere države članice. Države članice zaenkrat preprosto ravnajo v skladu z zakonikom o šengenskih mejah in komisija je potrdila, da zaenkrat zakonik še ni bil kršen. Nemčija ni zaprla meja, ampak je samo ponovno uvedla nadzor na notranjih mejah. Res je, gospod Koeljo ima prav, razlika je velika. To so storili v okviru pravil, zakonika. Dobro je, da komisija spremlja morebitne zlorabe. Zelo pomembno je, da nobena država članica ne bo zlorabila in kršila zakonika. Zanima me, kaj se je zgodilo med Hrvaško in Srbijo. Na neki točki smo slišali, da so blokirali samo določenim avtobusom vstop v državo. Mislim, da je to diskriminatoren način za sprejemanje ljudi. Morda bi komisija morala preveriti tudi to. Še nekaj želim povedati, gospod predsednik. Če želimo, da bosta Schengen in svoboda gibanja ostala, moramo nadzirati zunanje meje. Ne gre za represijo, ne gre za policijske operacije, ampak gre za ustrezen in discipliniran način registracije, izvajanja posameznih ocen in izvajanja načela nevračanja, seveda. Seveda, če prihaja do izgredov, je treba to obravnavati v skladu z veljavno zakonodajo, prav tako pa je treba potem sprejeti ustrezna pravna sredstva. Hvala. Gospod Benefoy, izvolite. Um, alors, Najlepša hvala. Na hitro bi se rada ponovno dotaknila vročih točk. Eh, moje vprašanje v zvezi eh, s temeljnim pravicami so se nanašala na Agencijo za temeljne eh, pravice. Glede Schengna pa takole. Zdi se mi, da je pod vprašanjem prihodnost Evropske unije. Za nas Schengen pomeni svoboda prostega gibanja. Eh, o tem ste govorili tudi sami in to je bistvenega pomena. Vprašanje seveda je, katera suverenost je pomembnejša, evropska suverenost ali suverenost držav članic. Danes države članice eh, menijo, da so določeni ukrepi sprejeti na evropski ravni in eh, na nek način nimajo več istega spoštovanja evropske ideje. Obstaja določena hierarhija zakonodajnih aktov in evropski akti so nad nacionalnimi akti. Ko pride do, ko pride do kršitev, eh, vi sprožite postopek, a je to dovolj ali potrebujemo eh, močnejše instrumente. Naprimer, eh, primer Nemčije, zakaj so naredili, kar so naredili. Več držav še vedno zapira uh, Eh, meje in to je nespremljivo, to ni več mogoče. V eh, šengenskem zakonitu, zakoniku nismo imeli predvidenih takšnih ukrepov, eh, meja ne moremo zapreti na ta način, države morajo sprejeti nase del te odgovornosti in sprejeti ukrepe za premeščanje, tako da priseljenci ne bodo potovali iz ene države v drugo državo ta odgovornost je tudi na vseh državljanih in državljankah Evropske unije. Na prvem mestu mora biti suverenost Evropske unije, eh, ne pa suverenost držav članic. Ne moramo več tako nadaljevati, kot eh, smo počeli sedaj. Hvala lepa. Gospa Majte Ruiz, izvolite. Sí, muy, muy eh... Hvala lepa. Jaz se ničesa nisem razumela in bi zato prosila za dodatno pojasnilo. Ko govorite o reorganizaciji begunskih tokov, sistemaciji leteh, eh, pri tem uporabljamo tudi mehanizem izdabljena in vračanje v Grčijo. Zanima me, kakšen je tu vrstni red. Če nismo mogli sistematizirati vse te politike prerasporeditve eh, In če bomo sedaj te postopke zastavili po napačnem, delo, eh, po napačnem vrstnem redu, potem bi to pomenilo katastrofo. Kako si bodo sledili ti koraki, kako boste to uredili, da to ne bo povzročalo probleme, tako kar se tiče javnega mnenja, kakor tudi pritiska na naše državljane in uh, naše verodostojnost hvala. Gospod Koeljo je omenjal podaljševanje in Avstrijo ter Slovenijo. Gospa Mejers, niste prosili za besedo, ampak izvolite. Excuse, voorzitter, een beetje laat, maar eh, op de valreep, eh, dank voor... Hvala, se opravičujem, nekoliko prepozno se javljam, ampak hvala za besedo. Mislim, da je dobro, da je nekaj držav članic sklenilo zapreti meje. Samo tako bomo lahko zadržali te migracijske tokove. Lepo bi bilo, če bi tudi moja država to storila, nizozemska. Mislim, da bi morali za stalno zapreti svoje meje. In vprašanje za predstavnika komisije. Zakonik o šengenskih mejah pravi, da meje ni dovoljeno zapreti za več kot dva meseca. Mislim, da ni nobenega razloga za to, da bi menili, da bo migracijskih tokov manj takrat. Zanima me, kakšne možnosti imajo države članice po tem obdobju za nadzor nad svojimi mejami. In če eno vprašanje, kaj meni komisija, kdaj bi lahko mm, našli kakšno rešitev, kakor je zapisano v zakoniku? Ali bi bilo mogoče uvesti nadzor na mejah za šest mesecev? Hvala. Thank you. I'm just going to add. Uh, Hvala. Tudi sam bom dodal vprašanje komisiji, vprašanje podaljšanja v zvezi z Avstrijo in Slovenijo. To podaljšanje poskušam zdaj razumeti. Verjetno govorite o postopkih zaradi kršitve in postopki pred sodiščem. Ne vem, razložite nam, kaj pomeni to podaljšanje. Ali bo to samo proces, ki se je razlikoval od tistega prej? Ali boste v svojem mnenju to poskušali rešiti, torej to vprašanje? Izvolite. In prosim tudi, da odgovorite na specifično vprašanje, ki smo vam izostavili. Well, thank you, Mr. Chairman. So... Hvala, gospod predsednik. No, postopkov pred sodišči ne bomo sprožili, dokler ne bo neka država članica kršila kodeksa. In eh, Nemčija, Avstrija in Slovenija zaenkrat, po našem mnenju, še ne kršijo pravil. Vendar zahtevamo več informacij od njih. Pisali smo jim, da nam razložijo vse v zvezi s sorazmernostjo, kako je dejal gospod Koeljo. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, kar so povedali poslanci v tem odboru. Schengen je pomemben, zaščititi ga moramo, zagotoviti moramo, da se bo Schengen obdržal. Vendar to je zdaj specifična situacija in kako sem dejal, meje niso bile zaprte. Uveden je bil nadzor na mejah. Migranti so vseeno lahko prečkali mejo v Nemčiji, pa tudi v Avstriji in v Sloveniji. kar zadeva dodatne ukrepe, ki bi jih morda zahtevali oblasti, torej vroče točke, mehanizmi zaščite in tako naprej. Države članice, te tri, zaenkrat še niso prosile za uporabo mehanizma. Vroče točke so orodja, ki so bolj prilagojena zunanjim mejam, naprimer Frontexu. Frontex pa naj ne bi deloval v okviru notranjih meja tudi ASO je na zunanjih mejah. Avstrija in Nemčija sta zahtevali izredno pomoč, prosili so nas za podporo zaradi velikega števila ljudi, s katerimi se soočajo. Izredno pomoč ne dobivata samo Grčija in Italija, torej Avstriji smo že odobrili del denarja, Uložili so še en zahtevek, pa tudi Nemčija je uložila zahtevek in mislim, da bomo obema ugodili glede na to, s kakšnimi številkami se srečujejo. Še enkrat želim povdariti, da ponovna vzpostavitev nadzora na notranjih mejah predstavlja zadnjo možnost, ki mora biti uvedena sorazmerno seveda. Ukrepati moramo v zvezi z sekundarnim gibanjem beguncev, govoriti pa moramo tudi o uračanju. Zato sem prej omenil izvajanje Dublina. Da lahko ljudi pošljemo nazaj tja, kamor odkudr so prišli, torej prvi, prva točka vstopa. Gospod Lopes Aguilar ima prav, zakonik o šengenskih mejah je povezan z Dublinom in Dublin je treba revidirati, kajti to je povezano. Dublin moramo popraviti, zato da države članice zakonika o šengenskih mejah ne bodo poskušale izkoristiti za problem, ki je povezan z Dublinom. Gospa Koraca Bild, spremljanje. Da, natančno spremljamo dogodke v teh treh državah članicah, takoj ko bomo dobili odgovore držav članic, vam bomo hitro izdali ali posredovali mnenje, ki ga bo seveda dobil svet in tudi parlament. Gospa Dalon. Države članice so suverene države, ko gre za meje notranje meje smo odpravili, ampak suverenost EU na mejah je nekaj, kar je predmet razprave, zadeve niso preproste. Napredovati moramo postopoma. Zato bomo do konca leta pripravili novo sporočilo o zunanjih mejah, o evropskem sistemu obmejne policije. Zato, da bo zunanja meja ne samo nacionalna odgovornost, ampak skupna odgovornost. Za notranje meje velja zakonik o šengenskih mejah in tam je jasno navedeno, kaj morajo države članice storiti in kakšne so njihove pristojnosti. Strinjam se z vašo oceno, da ne bi smeli zapreti meja. To ni rešitev. Gospa Ruiz. vse mora iti hkrati. Vroče točke, premeščanje in Dublin. Vse moramo izvajati hkrati in to ustrezno. Obravnovati moramo tudi sekundarne premike. Če nam bo to uspelo na prepričljiv način, potem bo manj potrebe potem, da Nemčija, Avstrija ali Slovenija uvajajo nadzor na notranjih mejah, zato ker bodo ljudje premeščeni na ustrezen način. Zaenkrat proces ni pod nadzorom. Migracijskih tokov v Evropi ne nadzorujemo, z schemo premeščanja bomo to storili. Schema premeščanja mora biti povezana z vročimi točkami. Gre za dve plati iste medalje. Gospa Mejer, kaj se zgodi po teh dveh mesecih? Po dveh mesecih nadzor na notranjih mejah ni več dovoljen. Imajo pa na voljo še eno orodje, torej, če vidijo tveganje za silo, potem lahko izkoristijo še en člen v okviru zakonika o šengenskih mejah in podaljšajo nadzor na notranjih mejah. In še enkrat. Omejiti moramo to uporabo in preveriti, ali je sorazmerna. Vendar zaenkrat nimamo nobenih informacij, da bi države članice nameravale izkoristiti to orodje. Upamo, da bo v dveh mesecih sistem premeščanja deloval in da bomo lahko bolje obravnavali migracijske tokove v Evropski uniji in zato ne bo več potrebe po nadzoru na notranjih mejah. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod Mešel. Želi še kdo postaviti kakšno dodatno vprašanje? Je morda se nam kdo šele pridružil? Razpravljamo o Schengenu. Tanja Fajon. Uh, Gospod Mešel, se nima trič poti. Hvala lepa in opravičujem se, da sem uh, zamudila. Uh, sem poslanka iz Slovenije in do sedaj nisem spremljala vaše razprave in eh, hvaležna bi bila, če bi pojasnili. Torej, pravite, da ne bomo krčili šengenskih pravil, da boste pa zaprosili za zadatna pojasnila, ali so bili ukrepi sorazmerni za potrebo potem. Ali mi lahko o tem kaj več pojasnite, tako da bom bolje razumela ali in kdaj pričakujete odgovor oblasti iz teh držav? Ja, se sem predvidel več časa za to razpravo, ker je tako pomembna, tako da če želi še eh, kdo besedo, potem uh, lahko dobi besedo. Še gospa Bjork in pa gospa Sipel. Maut. No, številni kolegi so zapisali stavili vprašanje o vročih točkah in jaz z izvezi s tem uh, zastavila pomembno vprašanje, ali se komisija zauzema za odprte vroče točke ali zaprte vroče točke, kjer bo, ljud, torej odprte, kjer bo ljudem omogočeno gibanje. Uh, v Grči imamo eno vročo točko, ki je zaprta. Torej gre za vprašanje, kako bi najti prostori izgledali. To je pomembno. Hvala be fair, this this is really strictly was on the Schengen topic, but Mr. Uh, no, to pravzaprav nima toliko opraviti z uh, Schengenom, ampak uh, gospod Mešel je prav gotovo tako fleksibilen, da bo odgovoril tudi na vaše vprašanje. Birgit, vprašanje z Schengenom? Ne.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 kdaj eh, bomo lahko uporabili 26. člen šengenskega zakonika, ko lahko za obdobje šestih mesecev ponovno uvedemo nadzor nad mejami. Thanks, Mr. Michel. And, um, uh, and also Miriam Daly, please. Miriam. Miriam Daly. A quick question of clarification to Mr. Michel, because prosila bi za pojasnilo. Rekl je, da so tri države, Avstrija, Mačarska in Slovenija, navedle za, kot vzroke za nadzor nad mejami ogrožanja javne varnosti. Nikjer ni bil naveden razlog, kot razlog za to um, migracije. Eh, čeprav vsi vemo, da je ravno to bilo razlog za zaprtje mej. Torej, kako lahko navedajo potem vzroke grožnji javni ali notranji varnosti? Ali lahko postavim vprašanje v zvezi z kršitvami? Vem, da je postopek presodiščem skrajno sredstvo. Eh, prosil pa bi, če bi pojasnili to vprašanje podaljšanja teh ukrepov, kako so države članice to izkoristile. Prosim, da odgovorite na ta končna vprašanja. In s tem bomo potem zaključili to točko. Um, Kar vzemite si čas, dovolj imamo časa na razpolago. Kar se tiče Eh, tega podaljšanja, države uporabljajo iste, iste argumente. Eh, za podaljšek za 20 dni so zaprosile. Gospa Fajon. Pisali smo slovenskim oblastem včeraj, eh, glede na novo obvestilo, ki smo ga dobili, in slovenska vlada ima na voljo pet dni za odgovor. Takoj, ko bomo dobili odgovor, upam, da v tem roku, bomo objavili mnenje in zaprosili bomo za številke, ki, bo, ki bi naj um, utemeljile sorazmernost uh, ukrepov, za, so se, za katere so se odločile, um, ko gre za vpliv. Uh, carinskih uradnikov na eh, prosto gibanje ljudi, ki želijo prečkati mejo, ko gre za grožnjo za notranjo eh, varnost in tako naprej. Torej, preverili bomo ehm, sorazmernost ukrepov in pa povezave z eh, grožnjam notranji varnosti. In no, migranski pritiski sami ne bi smeli biti vzrok za ponovno uvajanje nadzora nad mejami. Ampak, ko imate tako velik tok ljudi in ko so zmogljivosti tako omejene, govorimo o zmogljivostih za registracijo, eh, in če se dogaja, da notranje meje niso ustrezno nadzorovane, torej tukaj smo imeli ljudi, ki so potovali z vlakom, nišče ni tega nadzoroval, eh, seveda se potem lahko pojavijo tudi grožnje za notranjo varnost. Potem, Eh, torej gre za ljudi, ki niso registrirani, ki nimajo vizumov, zato ne vemo točno, kdo ti ljudje so. Zato seveda tukaj obstaja tudi grožnja za varnost in teh, tudi, teh ljudi tudi prej ni nihče pregledal, zato morajo ob prihodu v Nemčijo eh, seveda narediti tudi nekakšen varnostni pregled. Če na neurejen način pridejo v državo, potem seveda lahko obstajajo tukaj tudi grožnje. Eh, seveda moramo oceniti, ali države odreagirajo sorazmerno ali ne, ampak ne moremo pa eh, zanikati dejstva, da tukaj lahko obstajajo tudi grožnje za notranjo varnost. Potem eh, gospa Bjork je vprašala o odprti ali zaprti naravi teh vročih točk, hotspots uh, ja, gre za vročo točko, ne govorimo o odprtih ali zaprtih točkah. Morda bo del teh točk odprt, del zaprt. Kaj želim s tem povedati? Eh, hotspots uh, se ukvarjajo tudi z vračanjem ekonomskih migrantov, ki nimajo pravice, da ostanejo v Evropski uniji. In lahko jih v skladu s pravili zadržimo v zaprtih centrih, ko čakajo na vrnitev. Kar se tiče sprejema ljudi, pa bi morali imeti odprte zmogljivosti za sprejemanje ljudi, ne zaprtih. No, ampak pomembno je predvsem to, da se ljudje strinjajo z svojo relokacijo. Pripričati jih moramo, v to, da lahko imajo od te eh, relokacije koristi, da se naj prostovoljno odločijo za to, ne pa da iščejo alternativne poti čez Zahodni eh, Balkan. Torej, eh, ko gre za sprejemne centre, morajo biti ti odprti, ponavljam, ko gre za centre, kjer zadržujemo ljudi, ki so v postopku vračanja, pa potrebujemo zaprte centre. Kar se tiče Eh, podaljšanja v skladu z 23. členom eh, Schengna, eh, pa sem na to vprašanje že odgovoril. Hvala lepa, gospod Mešel, za vse vaše odgovore. Hvala kolegom za odlične pripombe in vprašanja. Sedaj bomo glasovali ob 11.45. Ne bomo mogli začeti s kakšno drugo točko. tako da bomo prekinili sejo do glasovanja leta, torej do glasovanja, ki se bo začelo ob 11. uri in 45 minut, tako da prosim, da ostanete nekje v bližini.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

colleagues, please uh, begin to take your seats. I do want to vote absolutely on time. Thank you. Prosim, da se sedete na svoje mesto, začeli bomo z glasovanjem.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 Colleagues, um, the vote, voting time begins. Kolegi, začenjamo z glasovanjem. Prosim, da pripravite elektronske kartice. Najprej bi preveril, ali morda kdo v dvorani nima glasovalne kartice. Prosim, da mi to sedaj poveste. dostop imenovanih organov držav članic in Evropola do vizumskega informacijskega sistema za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja turističnih dejanj in drugih uznivih dejanj. Eh, Poročevalce je gospod Kirko, glasujemo elektronsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospodu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 colleagues, we're going to take point four, but I'm just going to wait uh, a moment. Kolegi, začeli bomo za četrto točko na, dnov, na dnevnem redu. Čakamo, da se nam pridružijo kolegi iz odbora za proračun. Počakal bom, da se pripravi poročevalec. Peter, ste pripravljeni? kolegi, če ne želite poslušati razprave o točki 4, dajte prosim zapustite dvorano. Hvala lepa. Razpravljali bomo o predlogu spremembe proračuna. Gre za obvladovanje prebežniške krize. dejansko gre za enega izmed ukrepov, o katerih smo danes že razpravljali. Gre za um, okrepljen proračun v naslednjih šestih mesecih. Um, gre za predlog spremembe proračuna kot odziv na prebežniško krizo. Um, ta dva specifična predloga sta prišla po poročilu komisije o obvladovanju prebežniške krize. In to bi najprej zaprosil eh, komisijo, predstavnike DJ Budget, eh, da podajo svojo predstavitev. Uh, thank you, Chair. And uh, thank you for the invitation to present the draft. Hvala lepa, uh, da ste mi dali priložnost, da predstavim uh, predlog spremembe proračuna in pa inštrument za fleksibilnost. Kot veste, je komisija sprejela dokument obladovanje prebežniške krize, tam je predlagala svežen novih ukrepov 1,7 milijarde evrov. Ehm, nas bodo ostali ti ukrepi. 801 v letu 2015 ehm, in pa 900. 800 milijonov v letu 2016. 801 milijon za leto 2015. Ta sred, to uh, eh, je nekaj, o čemer že razpravlja ta svet in pa parlament. 900 milijonov za leto 2016, o tem bomo začeli razpravljati v kratkem. Saj bo komisija um, priložila pismo k spremembi predloga proračuna v začetku meseca oktobra. Uh, Ti ukrepi v vrednosti 1,9 milijarde evrov so dodatek ukrepom, ki so že bili predlagani v zgodnejših mesecih, torej maja in pa eh, nedavno v septembru. Kar se tiče svežnja za 2015, moja predstavitev bomo se otočili predvsem na to. Od 801 milijona, 401 milijon je, nam, je vključen v predlog smeju proračuna številka 7, ki smo ga predstavili eh, v, parlama, v parlamentu včeraj. Pravzaprav je podpredsednica, um, podpredsednica komisije Kristalina Georgijeva to predstavila v odboru za proračun. Preostali, za preostali 400 milijonov pa ne potrebujemo predloga spremembe proračuna, zato niso bili uh, zajeti v ta prej omenjeni predlog spremembe proračuna. uh, no, teh, uh, teh 401 milijona bi namenili poglavju 3 in pa 300 milijonov eh, bi spadalo pod poglavje 4. Pri naslovu 3, 401 milijon bi spet razdelili na predlog za okrepitev nujnih ukrepov, tako znotraj AMIFA in pa sklada za notranjo varnost za 100 milijonov potem um, to bi dodali k že prej dogovorjenem uh, povečanju zneska v, uh, v PSP5. Uh, poleg tega predlagamo okrepitev treh agencij, ki so najbolj upletene v to krizo, Frontex, EASO in Europol. in predlagamo, da bi te agencije okrepili z osebjem za 120 novih zaposlenih, 60 za Frontex, 30 eh, eh, za EASO in pa 30 za Europol. Eh, te agende bi rekrutirali ob koncu leta in zato potrebujemo samo sredstva za en mesec torej za njihova plačila za en mesec, 1,3 milijona. Torej, 101,3 milijona vse skupaj. V četrtem naslovu bi uh, poskrbeli za dodatna sredstva za skrbišni sklad za Sirijo, tako imenovani mandatum sklad. Uh, um, torej tu gre za te 401 milijona evrov v PSP7 imamo uh, zunaj tega še ukrepe, za katere bomo potrebovali 300 milijonov, gre za nove ukrepe na področju uh, priseljevanja. Uh, eh, 400 milijonov spada pod. Uh, četrto poglavje, lahko pa to razdelimo na dva elementa. Najprej EPA in ENI, um, gre za reorientacijo uh, že uh, dodeljenih sredstev, spet za skrbični štat za Sirijo in pa 200 uh, milijonov za dodatno. Za dodatno humanitarno pomoč. Uh, potem bi vam predstavil še, kako predlagamo financiranje teh 800 milijonov. 401 milijon, ki jih pokriva PSP7, bi financirali naslednji način. 300 milijonov iz naslova 4, gre za povečanje sredstva za instrument ENI. Teh 300 milijonov bi financirali iz uh, um, rezer rezerve v naslovu 4. Sedaj imamo pri naslovu 4, uh, torej uh, v um, uh, večjem finančnem okviru imamo rezervo 338 uh, milijonov, to rezervo bi za uh, 300 milijonov znižali in tako bi nam ostalo še vedno 38 milijonov. Pri tretjem naslovu ne moremo um, preprosto financirati 101,3 uh, milijona evrov financirati pri tem naslovu, zato ker nimamo dovolj rezerve. Tako da, uh, kaj bomo naredili? V naslovu 3 smo našli možnost za prerasporeditev 12 milijonov evra iz programa za hrano in krmo. Uh, gre za Um, odobritve za obveznosti, ki jih ne bomo porabili letos, tako da lahko ta sredstva prerasporedimo za um, ta novi nujni ukrep. In to nam, to nam še vedno uh, prepušča 89,3 milijona evrov, ki jih je treba financirati uh, in uh, v gorni meji eh, za četrti naslov nam ostane samo 23,5 milijonov evrov, tako da moramo najti še nekaj več kot 60 milijonov. Mm, zato mm, boste poleg predloga spremembe proračuna lahko našli tudi predlog za mobilizacijo flek, eh, instrumenta fleksibilnosti. To je poseben instrument, ki pod eh, uredbo. Uh, o večjem finančnem okviru daje naslednjo možnost. Če so bile rezerve porabljene v celoti, lahko mobiliziramo dodatne rezerve iz večletnega finančnega okvira. Na ta način bomo financirali teh dodatnih 66,1 milijona evrov. toliko o financiranju predloga spremembe proračuna, kar se tiče financiranja 400 milijonov, za katere ni potrebna, potreben predlog spremembe proračuna. Eh, tukaj ne bo potrebnih dodatnih odobritev za obveznosti. Komisija predlaga, da bi jih financirali na naslednji način. 200 milijonov eh, bi pre razporedili med EPA in ENI, in to bomo potem um, namenili skladu za Sirijo Madat. 200 eh, milijonov evrov, eh, dodatnih 200 milijonov evrov za humanitarno pomoč pa bomo financirali iz obstoječih obveznosti za rezervo za nujno pomoč. Eh, to je sedaj v proračunski rezervi in teh sredstev ne moremo sprostiti brez predloga spremembe proračuna brez transferja um, proračunskega organa. Zato smo predlagali takšen transfer proračunskemu organu, da bi lahko 175 uh, milijonov iz um, rezerve za nujno pomoč preusmerili v humanitarno pomoč. Uh, to pomeni, da, nam, uh, da potrebujemo še dodatnih 25 milijonov. 15 milijonov smo že, je proračunski organ že prenesel, to se je zgodilo pred nekaj tedni, preostalih 10 milijonov pa smo našli v um, operacijski rezervi za humanitarno pomoč. Torej, svežen je dokaj zapleten. Upam, da sem vam ustvaril nekaj več jasnosti v zvezi z našim predlogom, morda še minutko o plačilih. Torej, povsod gre za dodatne odobrite za prevzem obveznosti, kar se tiče odobrite za plačil, pa je jasno, da bomo vpliv teh 800 milijonov čutili predvsem v letu 2016. Pri naslovu 4 eh, torej, moramo najti plače za večje število osebja v agencijah. Ehm, 1,3 milijona potrebe po plačilih, kar se tiče 100 eh, milijonov evrov več za nujne ukrepe znotraj AMIFA in e ESF. 80 odstotkov bomo prefinancirali pri teh 800 teh milijonih, ampak to se bo zgodilo januarja 2016. Eh, teh plačil ne bomo mogli splačati prej januarja bomo izplačali 80 milijonov tistim državam članicam, ki so eh, zahtevali podporo za nujne ukrepe. Potem eh, četrti naslov, v glavnem bodo plačila za to izvedena v letu 2016, potrebujemo pa 40-odstotno prefinanciranje za 175 milijonov evrov, ki smo jih um, prenesli iz rezerve za nujno pomoč. To bo treba izplačati v, v letu 2015. No, komisija je seveda obrnila vsak kamen in je našla znesek eh, znotraj prerasporeditev eh, plačil. Tako da komisija ni zaprosila za, nobena, za nobeno dodatno plačilo za porast plačil za leto 2015, eh, torej teh 1,3 milijona za agencije in 70 milijonov za rezervo za nujno pomoč smo našli s pomočjo prerasporejanja sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa. Na začetku razprave sem povdaril, kako pomembno je uh, analizirati, uh, eh, odkud kot eh, bomo vzeli sredstva, torej 120 eh, dodatno zaposlenih v ESO, Europol in eh, Frontexu, tukaj gre za 1,3 milijona evrov, ki, bomo, ki jih bomo potrebovali za plače in to je kar prečesen znesek. Besedo bi sedaj dal kolegom, najprej gospod Nidermüller in potem gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve vprašanje imam. Imam dve vprašanje. Torej, sprašujem komisijo, ali bo predložila zakonodajni predlog za revizijo večletnega finančnega okvira tukaj nimamo front-loadinga in uh, zanima me, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih, če nam bo zmanjkalo denarja. To je prvo. In uh, pravzaprav so se naše prednostne naloge tukaj spremenile. Morda bi morali posodobiti tudi naš seznam prednostnih nalog. Drugo vprašanje v zvezi z dodatnim osebjem. 60 za Frontex, 30 za EASO in 30 za Europol prosim komisijo naj eh, poda razloge, ki se, tem, ki se skrivajo za temi številkami. Eh, zakaj bo EASA dobil manj eh, novega osebja kot Frontex? Hvala lepa, Žerahd. Uh, merci, Hvala, gospod predsednik. Včeraj sem imel priložnost prisluhniti predstavitvi komisarke Georgijeve, ki je govorila o ukrepih, o katerih razpravljamo danes. V odboru za proračune smo imeli to razpravo in gospod predsednik, kolegi in kolegice, eh, sklep, do katerega sem sam prišel, je naslednji. Vlada nujna situacija in v odboru za proračune si prizadevamo za hitro obravnavo. Časovnica, ki jo poskušamo upoštevati, je naslednja. Na plenarnem zasedanju želimo glasovati eh, v Bruslju oktobra. Časovnica je torej izjemno kratka. Razen tistih vprašanj, ki jih je zastavil gospod Niedermuller, ki jih podpiram, se mi zdi, da Eh, moramo upoštevati nujno situacijo in eh, različne probleme, s katerimi se soočamo na strani komisije. Rad bi izpostavil tri zadeve. Prvič, vsi se moramo zavedati, da so ti ukrepi, ki jih predstavlja komisija, zgolj prvi korak. Sprejeti moramo tudi odločitve za proračun za 2016, ampak tudi to ne bo dovolj. Eh, tok beguncev se ne bo ustavil, če eh, do konca leta 2016 ne bomo stabilizirali Bližnjega vzhoda in Afrike. In takrat bomo govorili o finančnih perspektivah in predstavnik komisije je dejal in prav ima, da so zgorne omejitve za uh, razdelek številka 3 preniske. Gospod predsednik, eh, načeloma ste se že, ste še že uh, strinjali, ampak odbori uh, Budž, Libe in deloma tudi Afet morajo skupaj zasedati in se pogovarjati o ukrepih, ki jih bomo morali sprejemati v naslednjih letih. Potrebujemo zelo resna pogajanja s svetom, tako da bomo lahko revidirali finančne perspektive eh, in sicer konec leta 2016. V nasprotnem primeru se bomo morali lotiti finančnega inženiringa, ki nam ne bo omogočil ustreznega reševanja težav. Drugič, malce mi je žal, da moram o tem govoriti, ampak ko govorimo o proračunu in včasih je v nekaterih odborih težko govoriti o proračunu, pogosto govorimo o e, proračunski nomenklaturi, o inženiringu in tako naprej. Nimamo jasne razprave. In eh, dokumenti komisije nam takšne razprave ne omogočajo. Potrebujemo razpravo o specifičnih ciljih in o sredstvih, ki jih namenimo tem ciljem. Trenutna proračunska nomenklatura, trenutna eh, proračunska struktura ne omogoča ustrezne razprave o eh, namennosti določenih sredstev. Mislim, da moramo o tem prav tako razmišljati eh, tukaj v našem odboru, kot tudi v odboru za proračune. Tehničnih komentarjev se je dotaknil že gospod Niedermüller, če se ne motim, Prvi je naslednji. Zanima me, če je komisija mnenja, da lahko uh, s PSP 7 uh, sprejme ustrezno rešitev, brez da bi posegala v uredbo AMIF. Po mojem mnenju bi bilo to vseeno potrebno. Kar pa se tiče agencij in eh, dodatnih zaposlenih za več agencij, uh, me zanima, če je to za nove misije, če bomo potrebovali novo pravno podlago za to. Zato, da bomo lahko eh, te nove zaposlene namenili na določene eh, kraje. Oziroma, če gre za stare misije in eh, izvajanje starih misij, starih nalog pri reševanju problematike. Hvala. Hvala, Žerard, to nam je v veliko pomoč. Samo da nekaj razjasnimo. Na sestanku koordinatorjev smo že predvideli skupno sejo odborov Libe in Budget in uh, sam sem se že pogovoril z predsednikom odbora za proračun o tem. Uh, v veliko veselje bi mi bilo, če bi eh, nam pomagal pri tem, kaj ti, uh, ti si v obeh odborih in si velik strokovnjak za to. No, nekateri poslanci so zaprosili za besedo. Juan Fernando. Chair, I think we all agree that this is a real test for the Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi se strinjamo, da je to prava preizkušnja za verodostojnost evropskih institucij. Sočiti se moramo z razsežnostjo te situacije. Govorimo o proračunu, govorimo o denarju, končno govorimo o denarju. Toliko krat je bilo poudarjeno, da potrebujemo sredstva za to, da se soočimo s to situacijo. Gre za vprašanje prerasporeditve eh, tudi naših sredstev. Eh, zahvaljujem se komisiji za vsa pojasnila. Vem, eh, kako težavno je bilo vse skupaj. Tukaj je potrebno nekakšno ravnoteže med državami članicami in pa institucijami. Ehm, no, vseeno pa bi se želel nekaj več pojasnil eh, o nekaterih podrobnostih najprej. Ko govorimo o svežem denarju, pravzaprav je to metafora, govorimo o novem denarju, ki ga je treba mobilizirati. O čem tukaj natančno govorimo? Odkot bo prišel ta denar? Ta svež denar, odkot bo prišel? Drugič ko govorimo o skrbniškem skladu. No, to je nekakšna finančna, tehnična eh, zadeva, ki eh, se potem eh, izvaja deloma tudi na konkreten način, ampak zanima me, kakšne so konkretne tehnične podrobnosti za te skrbniške sklade za Sirijo in za Afriko. Tako da bomo lahko mi to pojasnili tudi uh, našim voljivcem. Uh, mi smo na zadnje glas Evropskega parlamenta, našim voljivcem tisku bomo morali znati pojasniti, o čem natančno govorimo, ko govorimo o teh skrbniških skladih. Uh, in pa tretjič, ta sredstva bodo vredno upravljale države članice. Eh, kako bo to vplivalo na recimo letni pregled rasti, na proračunske postopke, na evropski semester? Mm. Torej, tukaj gre za neka dodatna sredstva. Um, to so zelo velika sredstva v, v nacionalnih proračunih držav članice v naslednjih dveh letih. In potem še zadnja točka. No, na podlagi svojih izkušenj vem nekaj o tem, kako Frontex porablja svoj proračun. Ne vem pa, kako upravlja za proračunom eh, urad za azil, EASO. Ja, kaj bo naredil EASO z tem povišanjem svojega proračuna, kako bodo izvajali proračun natančno. Kakšne koristi bo imel EASO od tega, da se bo njegov proračun povečal? Gospa Winberg. Tak for ordet. Eh, jag vill börja med att tacka för presentationen. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za predstavitev. Veliko številk in zelo visokih številk smo slišali. Sama nisem ekonomistka, ampak vseeno bom poskušala razumeti, zakaj gre. Kot smo slišali, je veliko stroškov odvisno ravno od te krizne situacije, od števila beguncev, ki prihajajo v Evropo podvajamo, eh, proračun eh, ga povečujemo trikrat, eh, prenašamo sredstva iz ene postavke na drugo in tako naprej. Ampak dejstvo je, da vse to izhaja iz situacije, v kateri smo. Nimamo nadzora nad vsemi temi begunci, ki prihajajo v Evropo. In o tem je treba razmišljati. Pogledamo, pogledamo si lahko Galileja ali kaj podobnega. ampak v tem proračunu se mi je zdelo pozitivno ravno to, da 200 milijonov namenjamo humanitarni pomoči. Tja je treba nameniti denar, tam je treba porabljati denar, ne pa za sisteme Galileo in eh, podobne stvari. Na ta način lahko zagotovimo upanje v boljšo prihodnost eh, za ljudi, ki jim tako ne bo treba tvegati življenja eh, v sredozemlju morda bomo eh, preložili izvajanje Galileja, prenašali bomo sredstva, ampak kakšna bo prihodnost? Sama razmišljamo o, eh, o švedski. Mi plačujemo največje prispevke eh, v tej uniji na osebo. In mislim, da bodo ti stroški dosegli vrtoglave višine. To se sicer dogaja že več let in skrbi me, kam bomo prišli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in kako bo to vplivalo na državljane in državljanke moje države. Vse države članice bodo brez dvoma prosile za nujne ukrepe. Bomo videli, kakšni so glavni vzroki za te razmere. Gospa Majer. Ja, dank u voorzitter. Um, ik ben geen expert met, met cijfers, daarom hoop ik dat. Hvala lepa. Zanima me, ali mi komisija lahko pomaga tukaj. Pri predstavitvi za proračun 2015 ni predvidenih dodatnih prispevkov držav članic. Vse je torej v obstoječem okviru. Slišali pa smo, da bodo države članice morale sofinancirati projekte. Kaj to pomeni? Je to dodaten denar, dodaten denar, ki ga bodo morale vložiti države članice. Kaj to pomeni? Pojasnite, prosim. The final speak. Hvala. Na, zla, na, na zadnje še Cecil Kenger, na to pa bomo besedo predali komisiji za odgovore. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želela sem predstaviti svoja stališča v zvezi s to situacijo. Ko si pogledamo številke v zvezi s trenutno krizo, se pogosto vprašamo, kaj je treba narediti. Ideja je ta, da okrepimo agencije. Mislim, da si moramo pogledati celotni azilni postopek, sam postopek, ne vse druge stvari. EASA očitno ne krepimo eh, tako veliko. Zanima me, na kakšen način bomo porabili denar namenjen EASO. Kar pa se tiče dodatnih sredstev, bi po mojem mnenju morala agencija prevzeti večjo vlogo pri eh, upravljanju zasilnim postopkom. Govorimo namreč o beguncih, ki prosijo za azil. To je bistvo. Hvala. Komisija, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Predlagam, uh, da bom sam začel s proračunskimi vidiki. Kolega iz uh, GD Home pa bo spregovoril o tistih bolj političnih zadevah. Slišali smo vprašanje uh, na temo denarja, koliko denarja, koliko sredstev je svežih, kakšen delež je svežega denarja. Razlikovati moramo med prevzetimi obveznostmi in plačili. Pri uh, plačilih ne zahtevamo enega samega dodatnega evra dodatnih plačil. To, kar potrebujemo, bomo pokrili s pomočjo premeščanja sredstev, ki so že bila potrjena v letu 2015 torej ne bo učinka na proračun držav članic, eh, ki bi izhajal iz predloga komisije. Učinek bomo beležili v naslednjih letih, ampak letos ne. Gre namreč za plačila, za eh, pritok denarja, to je pomembno. Glede prevzetih obveznosti pa imamo 300 milijonov, o katerih sem govoril, ki jih bomo namenili eh, povečanju sredstev za ena instrument e, oziroma za eno instrument za eh, soseščino. Zato imamo 101 milijon v tretjem razdelku, večino teh sredstev bomo pokrili s pomočjo več premestitev. Omenil sem 12 eh, milijonov z eh, področja hrane in krme. To sem omenil zato, ker imamo eh, to postavko v tretjem razdelku, imamo tudi premestitve iz drugih programov, iz drugih postavk, ki so jasno izpostavljene v eh, prilogu spremembe proračuna. Rezultat je ta, da kar se tiče 101 milijona, potrebujemo dodatnih svežih 31 milijonov. In to je celotna vsota dodatnih eh, obveznosti, ki jih predstavlja svežen 800 milijonov. 300 plus 31 je 331 dodatnih eh, obveznosti. Vse ostalo bomo zagotovili s pomočjo premeščanja eh, obveznosti, ki jih tako ali tako ne bi uporabili in biti si moramo na jasnem, ko premestimo sredstva iz ene postavke na drugo, s tem ne posegamo v druge programe, ne režemo sredstev, ne, najdemo zgolj tiste obveznosti, ki jih letos ne bomo potrebovali. Tako da eh, s tem ne ustvarjamo dodatnega bremena za druge programe. Bodi si bomo uporabili torej eh, rezervo za nujno pomoč, bodi si premestitve. Kratki odgovor. 331 Eh, milijonov, od 800 milijonov je svežih sredstev, od 71 eh, milijonov plačil pa je nič evrov svežega denarja. Toliko o trenutni situaciji. To pomeni tudi, da za leto 2015 ne bo učinka na evropski semester, kar se tiče evropskega proračuna, zato ker ne prosimo za dodatna plačila. In s tem prihajam do naslednjega vprašanja, ki ste mi ga zastavili. Gre za eh, enakovredno iskanje finančnih sredstev v državah članicah eh, v skladu s sredstvi iz evropskega proračuna. Komisija je v sporočilu prejšnji teden predlagala, da bi države članice na mizo dale enako količino sredstev pri določenih eh, ukrepih. Na zasedanju Evropskega sveta prejšnji teden pa so eh, sodelujoči podprli ta predlog komisije. Šlo bo za vsoto ene milijarde za eh, svetovni prehrambeni program in več agencij Združenih narodov. Seveda so države članice tiste, ki morajo sprejeti ustrezne ukrepe in schema je prostovoljne narave. Da, ta ena milijarda bi seveda vplivala na javne finance v državah članicah. Bodi si v, 2015, v letu 2015, za kar si prizadevamo, bodi si v letu 2016, kar se bo verjetno deloma zgodilo. Mislim, da sem s tem pokril večinoma proračunska vprašanja, sedaj pa bom besedo predal kolegu iz generalnega direktorata HOM, ki bo govoril o eh, zaposlovanju v agencijah in pa še o vprašanju gospoda Depreja glede morebitne spremembe pravne podlage. Thank you, Johan. Thank you. Hvala, Johan. Hvala spoštovanim poslancem in poslankam za vprašanja. Upravičujem se, se za moj glas, malce sem prehlajen. Kar se tiče dodatnih sredstev, eh, sredstev za vzpostavitev eh, dela in eh, za zaposlovanje v agencijah, govorili smo o zgornjih mejah, o ovojnicah, ki so že bile sprejete in o tem, kaj lahko dodamo o agencijah smo določili potrebe 30 plus 30 plus 60 delovnih mest. 30 eh, za JASO, 30 za Europol in 60 za Frontex. Prosili smo agencije za oceno, o tem razmislili in sprejeli eh, ustrezne odločitve. Poskušali smo v največji možni meri upoštevati njihove prošlje zakaj 60 Frontex, zakaj 30 EASO, zakaj 30 eh, Europol, zakaj ne drugačne razporeditve, zato ker bo Frontex še vedno igral izjemno pomembno vlogo pri trenutnih uh, ukrepih. Gre torej za vroče točke, za eh, podporne ekipe na teh področjih. To so dodatna delovna mesta za Frontex, s tem bomo izboljšali zmogljivosti za analizo, v tretjih državah in v državah članicah Evropske unije. S tem bomo izboljšali eh, pretok informacij za priseljence, ki prihajajo na meje, s tem bomo okrepili tudi obveščanje na splošno. Obveščali bomo komunikacije z Eurosurom, vzpostavili bodo tudi urade za stik v eh, nekaterih tretjih državah potrebujejo te zaposlene. Eh, ekipe Frontexa eh, delujejo v Italiji in v Grčiji, pomagajo eh, menim uradnikom, menim policistom pri njihovem delu. Skrbijo za tisti prvi screening, za prvo analizo. EASO bo odgovoren za postopek azilnih prošenj jaz tega ne bo naredil na mesto nacionalnih organov, vseeno pa jih bo podpiral in to v večji meri kot doslej. EASO eh, bo pomagal tudi pri 20 tisoč eh, premeščenih ljudi, imamo številko 120 tisoč oziroma 160 tisoč. Vprašanje eh, je, seveda, kdo pri tem nudi podporo. Osredotočiti se želimo tudi na boj proti tihotapcem in to je naloga Europola. Europol bo eh, namenil temu pomem, posebno ekipo, pripravljajo eh, sporočilo o spremembi, zato da bi pomagali priseljencem, prosilcem za azil zato, da bi eh, zbrali več informacij o delovanju eh, tihotapcev s pomočjo intervjujev s priseljenci, naprimer. To nalogo sedaj upravljajo države članice, ampak eh, zgolj v zelo omejenem obsegu. V sporočilu najdete več podrobnih informacij o različnih vlogah različnih agencij, ampak zato prosimo za več sredstev za Frontex in malo manj za EASO in Europol. Takšna je bila tudi njihova prošnja eh, in to prošnjo smo sorazmerno upoštevali. Vaše vprašanje, če je treba spremeniti pravno podlago ali ne, eh, zaradi tega povečanja sredstev, po našem mnenju ne. Poskušam najti moje dokumente. Naš dogovor med parlamentom in svetom eh, pravi, da lahko gremo onkraj 10 odstotkov ovojnice s pomočjo pravne podlage, ki jo imamo sedaj. Če je seveda ta predlog upravičen in ustrezno argumentiran. Argumenti morajo biti objektivni, upoštevati morajo okoliščine, upoštevati morajo tudi načelo trajnosti. In mislim, da smo vse te kriterije izpolnili mislim, da se sedaj vrtimo nekje eh, okoli desetih odstotkov. Če želimo več sredstev, potem eh, moramo te prošnje objektivno argumentirati eh, in pri tem uporabiti tudi načelo trajnosti, kot sem dejal. Ampak to je tako ali tako podlaga vsakega predloga povišanja proračuna. Mislim, da sem s tem pokril vsa vprašanja. Najlepša hvala. Gerard še eno dopolnilno vprašanje na hitro izvoli. Hvala, gospod predsednik. V zvezi z uredbo AMIF sem eh, pripravljen sprejeti odgovor komisije za leto 2015 prav, ampak onkraj leta 2015 pa verjetno ne bo tako preprosto. Imam še eno vprašanje v zvezi z agencijami, v zvezi s Frontexom. Sedaj imamo določbo oziroma eh, program, ki se imenuje eh, Rabit. Sam sem bil takrat poročevalec, Eh, in ta instrument smo uporabili, dobro je deloval. A tega ne uporabljate več? Zdi se mi, da nekaterih instrumentov, ki obstajajo, ne uporabljamo, da eh, krepimo operativne zmogljivosti. Ali je to izbira ali imate druge razloge za to? Res je, rabit je dobro deloval, ko smo ta sistem uporabljali države članice tega zaenkrat eh, niso uporabljali. Zadnjih nekaj let eh, so se tega instrumenta eh, lotili zgolj občasno. Ta instrument je še vedno možna izbira. Države članice morajo biti proaktivne. Države članice morajo uh, jasneje in pogosteje uporabljati in rabiti. Mislim, da so uh, se odločili, da manj uporabljajo takšne instrumente, zato ker uh, gre za njihove lastne meje, uh, na kateri bi potem v tem primeru intervenirale evropske programe. Mislim, da jim ne smemo preprečiti uporabe tega instrumenta. Tudi na vašo uh, prošnjo komisija izpostavlja uh, uporabo uh, sistema Rabit. Najlepša hvala obema kolegoma iz komisije. To je seveda ključno pomembna tema, najti moramo sredstva za to šestmesečno obdobje. O tem bomo govorili na sestanku koordinatorjev v ponedeljek in na to tudi v odboru za proračune. Najlepša hvala. Razno, ne, naslednji sestanek je v ponedeljek 12. oktobra ob eh, treh popovdan. Hvala.